So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Drage kolegice in kolegi, dobar dan in prisrčno dobrodošli na eh, seji odbora. Dovolite, da pozdravim vse prisotne. Točka ena, sprejem dnevnega reda in sicer eh, bo tu nastopila sprememba razprava o našem obisku pri eh, EMI v Londonu eh, bo predstavljena, kajti naša kontaktna oseba eh, Dagmar Rotenberg je zbolila in je torej danes ni. Tako da imamo tam vrzel. Naslednja točka dnevnega reda o nevarnih kemikalijah z kolegom Jorgensonom bo na vrsti šele ob 17. uri, ker bo gospod Jorgensov prišel šele takrat. Ko bomo končali z četrto točko, bomo imeli prekinitev do 17. ure, potem pa bo prišla še gospa komisarka Hedegard. Točka dve. morda ste vsi že slišali. da so cene emisij CO2 v preteklem letu že objavljanje. In sicer je prišlo do rekordnih emisij toplogrednih plinov. To je slabo, ker ta hip ne napredujemo, ampak drsimo celo nazaj. Šest odstotkov več toplogrednih eh, plinov eh, v primerjavi 2009-2010. In to je prav gotovo eh, municija za našo resolucijo, ki jo bomo naslednji teden sprejeli v Štrasboru. Potem je bil vrh G20, ki naj bi se tudi ukvarjal za podnebnimi spremembami, vendar pa do te teme več eh, ni prišlo zaradi evrskih turbulenc eh, in finančne krize. Eh, iz teh razlogov imamo samo dva suhoparna odstavka najmogočnejših ljudi na svetu. G20 govori o subvencijah za fosilne energije, ki naj bi se iztekle v tem desetletju. In za Durban je zapisan sam bla bla, tega sploh ni treba omenjati, to so čisto posplošeni stavki, s tem se pač žal niso mogli ukvarjati, pravijo. Sedaj prehajamo na sprejem protokolov. 13. 14. juli, 12. september, 26. september in 3. do 5. oktober. Kot vedno, če ni nikakršnih eh, pripomp, eh, so ti protokoli sprejeti. No, sedaj pa dejansko začenjamo eh, in prisrčno pozdravljam direktorico Evropskega urada za živila iz Parme, eh, gospo Katrin Žezlan-Lanel in eh, tim, ki jo spremlja iz Parme. Eh, gospa Žezlan-Lanel, vedno smo veseli, če ste tu v odboru in eh, veseli smo, da ste tu med nami, kajti EFSA je zelo pomembna agencija z mnogimi eh, temami, ki so včasih lahko tudi zelo eh, kontroversne. Danes imamo vsakoletno razpravo o delovnem programu EFSE. In člani odbora so torej zelo zainteresirani, da bi slišali, kaj se bo dogajalo. That's... Prisrčno dobrodošli, torej dajem vam besedo. Dragi predsednik, gospe in gospodje, člani in članice tega parlamenta, mi je v veliko čas, da imam to priložnost, da a, spregovorim pred Evropskim parlamentom. Dejansko a, zaščititi evropske državljane je bistvenega pomena. A, Skozi celo leto smo se posvetovali z vami v zvezi z ključnimi vprašanji in vaše zanimanje zelo cenimo. Danes bi vas rada seznanili z našim delom na treh področjih, ki imajo bistven vpliv, kar zadeva evropsko zdravje in sicer eh, zoonoze, ki se prenašajo z eh, hrano in eh, ne nazadnje tudi kemikalije v hrani in pa prehranjevanje izbruha nekaterih eh, eh, torej, primerov e-kolja v eh, Nemčiji in Franciji v tem letu dokazujejo, kako je pomembno preverjati, preverjati prisotnost mikroorganizmov, kajti to je povzročilo kar 50 smrti in veliko je bilo prizadetih. To nas je opozorilo, da zoonoze, ki se prenašajo s hrano, lahko povzročijo veliko ško škodo. Zoonoze zoonoze se prenašajo živali na ljudi In eh, vključujejo take bakterije kot so salmonella oziroma kampilobakter. Eh, gre za eh, veliko nevarnost z več kot 320 tisoč primerov, ki, o katerih se poroča v Evropski uniji vsako leto. Priznati njihovo, njihov pomen za javno zdravje ehm, je bistvenega pomena. Podpredsednica Rod Berend je prejšnji teden organizirala na to temo seminar tu v parlamentu v sodelovanju s komisijo komisijo in z Evropskim centrom za preprečevanje in nadzor bolezni. Eh, zelo uspešen je bil ta seminar pri tudi preverjanju prisotnosti zoonoz v Evropski uniji in kaj je treba še postoriti za to, da dosežemo napredek. Zmanjšanje oziroma razpolovitev Eh, človeških primerov salmonele v Evropski uniji v petih letih od leta 2009 dalje eh, je eh, uspeha, nad katerim smo lahko ponosni, predvsem kar zadeva eh, težnje eh, drugot po svetu. Delo EFSE je bil, bilo bistvenega pomena v tem smislu in zato je treba še dalje podpirati nacionalne in evropske nadzorne programe. Eh, populacije eh, goveda oziroma živine so glavni rezervoar zon diagnoz in zaradi tega smo leta 2010 prejeli od komisije uh, nalogo, da preverjamo in moderniziramo inšpekcije, kar zadeva uh, meso v Evropi. Ugotovili smo vrsto bioloških tveganj, vključno s salmonelo, predvsem kar zadeva um, v okviru torej, inšpekcijske dejavnosti, kar zadeva svinjino v klavnicah. Moramo najti ustrezne inšpekcijske metode za to, da ugotovimo prisotnost bioloških nevarnosti in moramo torej uvesti tudi ustrezen način za preverjanje morebitnih bolezni v uh, ostankih uh, torej, uh, zaklanih Eh, prašičev. To eh, delo bo bistvenega pomena za boljši nadzor tako bioloških kot kemijskih eh, kontaminantov v prehramni verigi, kar zadeva živino v Evropi. Tako kot veste, EFSA se odzove na vrsto nujnih prošen strani komisije in držav članic vsako leto. Potrebno je torej a, biti pripravljeni in učinkovito posegati. Od krize, ki se je začela maja in junija, smo pripravili kar šest poročil oziroma mnen, nekatera v sodelovanju z ECDC-jem in sicer tudi v sodelovanju z državami članicami. Zagotovili smo tudi tehnično pomoč, zato da smo zagotovili sledljivost izbruha teh primerov. Usklajevali smo tudi projektno skupino, ki je julija ugotovila povezavo med izbruhom te bolezni in pa tudi kalčki, ki so bili uvoženi v Nemčijo iz Egipta. Ugotovili smo torej, da a, obstajajo patogeni dejavniki lahko tudi v, rastlin, v hrani rastlinskega in živalskega izvora, kar je treba preprečiti v prihodne. Pri reševanju krize je EFSA pomenila dolgoročno investicijo, kaj ti zagotavlja analize, statistike in zagotavlja pripravljenost na, a, zato, da se lahko odzovemo na krizne trenutke. Kar zadeva a, komunikacijo, komuniciranje v primerih tveganja, želimo oblikovati nek celotni pristop pri obveščanju v celotni Evropski uniji, kar je bistvenega pomena v času, v kriznih trenutkih. In dejansko to je zajeto tudi v naši komunikacijski strategiji za leto 2010-2013 in seveda naša spletna stran je eh, povezana eh, in vključena v naše delo v zvezi z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 dejansko prihaja do eh, sprememb, eh, kar zadeva zaskrbljenost eh, javnosti v Evropi. To, da Eurobarometer je ugotovil, da kemikalije v hrani so ena od prvenstvenih skrbi evropske javnosti. EFSA je začela redno letno zbirati podatke o osnovih, ki lahko kontaminirajo hrano in predvsem, recimo, kar zadeva PCB-je, dioksin, seveda pesticide in torej ostanke tovrstnih vrstnih proizvodov. Delamo tudi na kontaminantih, kot so težke kovine, ki prihajajo iz okolja, aflatoksini, tudi furani, akrilamid, ki se proizvaja v fazi predelave hrane. Zato, da okrepimo zanesljivost naših podatkov, delamo na nekem pristopu v sodelovanju z s FAOM in pa eh, Svetovno zdravstveno organizacijo. V tem primeru je, eh, smo se odločili za to, da hrano pripravimo preden eh, poteka analiza zanesljivosti. V, eh, na podlagi zakonodaje, ki je bila sprejeta leta 2008, države članice vodijo letne programe spremljanja o a, eh, prisotnosti ostankov pesticidov in o tem obveščajo Evropsko komisijo in EFSA. Jutri bo EFSA objavila tretje letno poročilo o ostankih pesticidov, ki prikazuje a, eh, količino ostankov, ki so bili ogotovljeni v hrani v letu 2009. Eh, ugotovitve so spodbudne in eh, dejansko ostanki 834 pesticidov so bili eh, izpod pri priporočenih mejah v skoraj 98 odstotkih 68 tisoč vzorcev hrane, ki so bili testirani. Eh, poročilo je tudi pokazalo, da kar 61 odstotkov vseh vzorcev ni eh, imelo, eh, dejansko eh, v kar 61 odstotkih eh, vzorcev ni bilo prisotnih ostankov pesticidov. Torej, eh, prišlo je do bistvenega zmanjšanja v primerjavi z podatki iz leta 2006. Bistvenega pomena je to, da vemo, kaj evropejci eh, jedo in eh, tudi kako je sestavljena njihova hrana. V zadnjih letih je prišlo do izboljšanja v zanesljivosti podatkov, eh, s katerimi razpolaga EFSA, bodi se kar zadeva odrasle, otroke in tudi starejše ljudi in tudi kar zadeva nivo kemikalij, ki so prisotne v široki paleti prehramnih izdelkov razpolagamo z podatkovno eh, bazo z eh, podrobnimi informacijami o dnevnih eh, prehrambnih navadah skoraj 70 tisoč posameznikov iz cele Evrope s prispevki iz 22 držav članic in ki jih zbiramo, smo jih zbrali s pomočjo kar 32, 32 nacionalnih anket. Kar zadeva pa kardiovaskularne bolezni, rak, kar zadeva tudi sladkosti, sladkorno bolezen in tako dalje, vse to je eh, dejansko eh, povzročitelj kar. Eh, treh od petih smrti po celem svetu. Te eh, bolezni so povezane z tudi eh, eh skromnimi prehramnimi navadami in tudi z neprimernimi življenskimi slogi. Eden od ključnih preventivnih ukrepov je zagotavljanje informacij in ustreznega a, izobraževanja v zvezi z zdravo prehro, prehrano. Tako kot a, seveda z podatkovnimi bazami je treba razpolagati tudi z drugimi a, informacijami, s katerimi lahko pomagamo a, tistim, ki odločajo na političnem nivoju. Julija, drug pomemben korak je bil storjen, ko smo objavili pripravili dokončni niz ocen, um, kar zadeva um, zdravstveno stanje in um, tudi v zvezi z prehrambnimi navadami, dietam, dietetskimi izdelki in alergijami. Od leta 2008 smo torej poskusili uh, ugotoviti, ali uh, določeni izsledki temelijo na uh, konkretnih in trdnih znanstvenih izsledkih. In sicer uh, zato, uh, da ugotovimo, ali določene oznake lahko uh, uporabljamo za prehramne izdelke. Želimo torej omogočiti evropejcem, da izbirajo uh, in sicer na. Uh, Eh, podlagi trdnih znanstvenih izsledkov, tudi kar zadeva eh, raziskov, raz, nove raziskovalne ugotovitve in tudi kar zadeva inovacije. Drugi ključni, ključni element našega a, eh, delovnega programa je tudi ugotavljanje prisotnosti uh, aditivov uh, oziroma aroma in mm, pesticidov in tudi, kar zadeva gensko spremenjene organizme. Skušamo tudi ugotoviti njihovo učinkovitost, njihovo koristi in njihov okoljski vpliv. To je ključnega pomena za zaščito potrošnikov, delavcev in okolja in hkrati tudi podpiramo eh, vzdržne inovacije v našem eh, prehramno-predelovalnem sektorju. Nedavna reorganizacija v okviru EFSE je priznala pomen našega dela v zvezi z reguliranimi proizvodi, naprimer eh, vzpostavitev neke posebnega, posebnega okanca, ki eh, želi eh, olajšati tudi naše sodelovanje z prosilci in drugimi deležniki. Seveda želimo okrepiti naše vire za to, da lahko sodelujemo z eh, javnostjo. Vsekakor eh, kar 40 odstotkov naših eh, letnih virov je namenjenih preverjanju učinkov pred trženjem. Mislim torej, da je pomembno, da ugotovimo, da ne glede na rezultat, moramo predvsem podpreti naše ključne deležnike in to moramo ohraniti in okrepiti. Vse to smo upoštevali tudi pri pripravi eh, znanstvene strategije EFSE za leto 2012-2016 eh, in trenutno poteka javno posvetovanje o tem. V eh, tej strategiji pod, pod, poudarjamo eh, pomen ugotavljanja prednostnih nalog pri naših aktivnostih. Hkrati tudi eh, oblikuje neko eh, prihodno vizijo, kar zadeva naše, naše znanstveno delo in sicer torej znanstvena odličnost, optimalna uporaba vseh zmogljivosti pri ocenjevanju, razvoj in harmonizacijo metodologij za ugotavljanje tveganja in okrepitev in torej, in okrepitev ocenjevanja tveganja in spremljanja tveganja. Poleg tega gradimo na obstoječih pristopih in orodjih in seveda gradimo tudi na preteklih izkušnjah in sicer tako, da okrepimo tudi neodvisnost na, našega znanstvenega dela, hkrati pa želimo zagotoviti dostop do a, eh, visoko. A, eh, do izredno eh, naprednih znanstvenih strokovnih znanj. Dialog, eh, ki smo ga razvili z široko javnostjo, je izredno koristno, koristen in tudi raznolikost prispevkov nam je pomagala pri oblikovanju končne politike. Želim se tudi zahvaliti gospe Ljotar, eh, ki je naša, naš povezovalni eh, uradnik z, mi lahko tako rekli, z Evropskim parlamentom. Zahvaljujem se ji torej za eh, njene besede ob priložnosti našega zadnjega, naše zadnje delavno, delavnice. Seveda vemo, da v tem trenutku vsi delujemo v zelo zahtevnih proračunskih okvirih. Hkrati pa želim povdariti, da delamo v korist evropskih državljanov in sem vam seveda hvaležna za vašo podporo in seveda sem vam tu na razpolago za vsa morebitna vprašanja in pripombe. Hvala lepa. Ja, dank, Frau... Prisrčna hvala eh, gospej direktorici Šeslen Lanel. Vaša agencija obravnava zelo občutljive teme, zdravje, živila, hrana, to je nekaj, kar zanima vse ljudi. In e-koli, torej preteklo leto, to ste tudi omenili, tudi tukaj smo veliko razpravljali o tem, o komunikacijskih strategijah v EU, koliko ravni eh, alarmov eh, naj bi imeli in kako bi to bolje eh, usklevali. Omenili ste health claims 3000 po številu, to je zelo dobro, da se to sortira med znanstveno uh, utemeljenimi in čistimi marketinškimi health claims, ki se jih želimo uh, otresti v informacijah za potrošnika, zato ker zavajajo potrošnike. In tu je EFSA upravila zelo pomembno delo. Neodvisnost eh, ocenjevalcev, znanstvenikov, to je trajna tema. V Bruslju ste imeli simpozij. To je vedno zelo občutljivo presojanje, kajti vsakdo ima svojo biografijo in kot smo se naučili, tudi že imel opraviti z industrijo, če on ali ona dela za EFSO, mora biti zagotovljeno, da tu nimamo nekih drugih interesov v igri. Kar predvsej kolegic in kolegov se je že prijavilo k besedi. Sam imam vprašanje v zvezi z bisfenolom A. In sicer je to postala tema po potem, eh, ko je francoska nacionalna skupščina to omejila, eh, kako daleč ste že prišli eh, pri vrednotenju te snovi. François Grostet je prva, ki želi spregovoriti. Merci beaucoup, merci beaucoup, Hvala lepa, predsednik. Zelo smo počaščeni, da lahko razvijamo dialog z gospod direktorico. Glede na to, da predsednik mi je predal besedo, naj spregovorim o bisfenolu A, kaj ti dejansko obstajajo določene razlike pri ocenjevanju na evropski ravni in na drugih ravneh, naprimer na francoski ravni. Dejansko v Franciji. To povzroča veliko dvomov tako v javnosti, kajti v Franciji imamo določena znanstvena mnenja in Francija želi eh, prekiniti proizvodnjo voz in izvoz in trženje eh, vseh izdelkov, ki, v, ki vse bojo bisfenol A in ki so namenjeni za živilsko uporabo. Torej, povedala sem, da je javnost izredno zaskrbljena, kajti rečeno je bilo, da uporabljajo uporaba bisfenola A je lahko nevarna za človeka, eh, tudi, eh, tudi če gre za nizke odmerke in nizko izpostavitev. Dve poročili, ki sta bili predstavljeni v Franciji v zvezi z uporabo takih eh, torej proizvodov in kar zadeva tudi zdravstvene učinke, predvidevajo, da bi dejansko zaščitili predvsem nosečnice in potem tudi dojenčke in druge ranljive sloje. Rada bi slišala od od vas, kaj menite o tem, glede na to, da obstajajo razhajanja med eh, nacionalnimi ravmi in Evropske ravne. Ali ne bi lahko prišlo do dodatnih izmenjav med 27-terico za to, da se izognemo razhajanjem? Eh, javnost je res zelo zaskrbljena in zdi se mi torej pomembno, da Evropska unija. Uh, se zedini okrog tega vprašanja. Govorili ste tudi o zdravstvenih trditvah, health claim. V zvezi s tem eh, ste opravili res odlično delo, predvsem, kar zadeva strokovna znanja in strokovna mnenja. Povedali ste, da to bo pomagalo tudi industriji, ampak jaz bi rada, da bi pomagali tudi potrošnikom. Potrošnik se bo znašel v sredi vsega tega ali bo res razumel eh, informacije, ki jih bomo nudili, torej te, ta navodila vodile te oznake. Ne menite, da bomo na tak način naredili stvari veliko bolj zmedene, veliko bolj zahtevne, predvsem, ko govorimo o vitaminih in o mineralih. To sta ti dve vprašanji, eh, za katere menim, da sta kar eh, že dovolj pomembni. Hvala lepa, gospa Grostet, izvolite. Um, Hvala. Ali bi lahko eh, povedali, kakšen je časovni načrt v zvezi z zdravstvenimi trditvami. Ali je res, da bo komitološki postopek še stekel pred eh, Božičem? 90 odstotkov zdravstvenih trditev naj bi bilo zavrnjenih, pišenjo časopisi, torej da podjetja to zavračajo. In potem, kar zadeva profil hranilnih snovi, torej eh, dolgo smo se s tem ukvarjali, take profile smo si želeli, ampak v zadnjih dveh letih mislim, da ni bilo storjeno nič. Kako naj nam, uspe, naj nam bi uspelo, da imamo ustrezne zdravstvene trditve brez teh profilov? Kar šlutar? Želim uh, povedati nekaj o bisfenolu. Torej ne gre uh, samo za to, da se to uporablja v uh, stekleničkah za dojenčke, temveč tudi v uh, določenih uh, konzervah. Mislim pa, da moramo tu govoriti tudi o neka, ne, nečem drugem. Kaj eh, si pričakujemo pravzaprav kot dano vrednost, vrednost tega? Nekateri predstavniki so rekli, da nekateri uporabljajo uh, več pesticidov, da ne bi prekoračili mejne vrednosti za enega od pesticidov. Torej, kako bomo ravnali s tem, če ima en pesticid eh, prak 40 odstotkov, drugi 40 odstotkov in tako naprej in oba skupaj oziroma več skupaj jih potem preseže 100 odstotkov. Kaj mislite o tem, če bi sešteli te odstotne deleže različnih pesticidov, da bi na ta način prepričili uh, eh, multiple koktele takih pesticidov. Torej, kaj pravite na tak predlog? In potem seveda tudi, kar zadeva uh, izjave uh, o interesih. Veste, kako je bilo uh, v zvezi z razpravo o GSO-jem, rekli ste, da boste ocenili to situacijo. To je bilo zadnjo, kar sem slišal o tem. Do kakšnega zaključka prišli, ste prišli? In če želi eh, osebje nekam potovati, kako bo to potem eh, potekalo, kako strogo eh, se boste držali teh pravil. In, torej, eh, želil, želil bi videti nekaj o teh. Eh, eh, interesih in potem eh, tudi evalvacija pri GSO, naprimer pri medu, kako lahko zagotovite hitro oceno pri GSO-ju. Torej mislim, da moramo res zagotoviti, da eh, so vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z GSO-ji, tudi res neodvisni. Hvala. Eh, torej, med to je nekaj za gospoda Peterleta, ki je čebelar in on bo govoril naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, jaz sem malo boljše volje, odkar je Evropsko sodišče eh, zavzelo zelo jasno stališče glede gensko spremenjenih organizmov v medu. Mislim, da smo sedaj na boljši poti, ampak imam eh, drugo vprašanje. Torej sem eh, gospe direktorici zelo hvaležen za njeno predstavitev in mislim, da predstavljate eno od najpomembnejših agencij Evropske zveze. E, kot številni državljani Evropske zveze sem zelo prepričan v vzročno povezavo med kvaliteto hranje in zdravjem, ki se v Evropi generalno ne izboljšuje, pač pa slabša. Omenili ste biološke in kemijske kontaminante. Mene posebej zanimajo kontaminanti, ki so posledica tehnologij, živilske tehnologije, recimo termičnih postopkov. In v tem smislu me zanima, kakšen vpliv imajo na zdravje rafinirana jedilna olja, ki se pripravljajo pri določenih temperaturah in se pri teh temperaturah seveda marsikaj spremeni v prej biološki oziroma vitalni snovi. Eh, v Sloveniji smo pred nedavnim umeknili iz prodaje bučno olje, v katerem so našli škodljive snovi, mislim, da trifene. Nekdo pa me je upozoril na dejstvo, da v Indiji diabetes narašča v tesni korelaciji s porastom prodaje rafiniranih jedilnih olj. E, torej mene zanima, ali se je EFSA tega vprašanja pri dosedanjem delu že lotila oziroma kaj je ugotovila. E, Zanima me tudi, ali je eh, v tem smislu prišlo do kakšnih naročil strani Evropske komisije. Hvala lepa. Uh, Hvala. Gospod Canoni, prosim. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala eh, direktorici za ta zelo zanimiv, za zelo zanimiva predstavitev. In z veseljem sem slišal, da je ena od nalog tudi, da se odzovemo na skrbi evropskih državljanov. Želim poročati o pomembnih eh, pojavih in želim vas s tem v zvezi tudi nekaj vprašati. Torej, ne samo z onesnaževanjem tal in eh, zraka, temveč eh, kmetijskih proizvodov in tudi v živinoreji v severo, na severovzhodni Evropi. Gre predvsem za sežigalnice in za cementarne, ki pa jo vplivajo na to svetu. In tam se uporabljajo eh, kot, eh, tam se sežigajo tudi odpadki, ki se uporabljajo torej kot primarna eh, surovina za proizvodno cementa. Imamo naprimer cementarno v Podaruba v eh, provinci Trebizo, kjer so eh, eh, eh, eh ugotovili policiklične oglikovodike in sicer eh, v dvojni vrednosti tega, kar je dovoljeno. In to na območju, kjer eh, proizvajajo predvsem proseko. Potem cementarna pomfana. Eh, v Furlani Julijski krajini. Eh, ravno včeraj so časopisi poročali o tem, da so opravili analize in ugotovili eh, tudi dioksin, ki je bil desetkrat večji, kot to predpisuje Evropske direktive. Potem sežigalnica v Breši sežigalnica odpadkov, kjer so ugotovili PCB in PCB in dioksin. In sicer v e, mleku krav iz 18 hlevov. Mnoge so morali danes zapreti, oziroma so mrli, morali zapreti, ker ni bilo mogoče preba prodajati eh, tega mleka. In več eh, takih primerov cementarn je, naprimer blizu Padove v naravnem parku. In tam okrog eh, je tudi uh, razširjeno kmetijstvo. Ne razumem, zakaj pri teh cementarnah, za razliko od sežigalnic, imamo sprejemljive uh, stopnje uh, onesnaženosti, ki so trikrat večje kot pri sežigalnicah. Torej, cementarne smejo onesnaževati bolj kot, uh, kot uh, sežigalnice w Parmi, in tam je uh, sedež vaše agencije, bodo kmalo odprli sežigalnico zraven podjetja Barila. Veste, da gre pri tem za proizvodno živil. In v Emiliji Romani v Rusi pri Raveni bodo odprli uh, sežigalnico za biomaso in tudi tam so zelo zaskrbljeni in sicer, da bi to lahko vplivalo na kmetijstvo. Uh, z velik, torej, težko je pridobiti ustrezne podatke za eh, ljudi, ki tam živijo. Analize sicer opozarjajo na ta problem, vendar lobi cementarn, pa tudi eh, župani in tako naprej imajo velike težave. In vidno, ko se izvajo kakšne analize, prihaja do ugotovitve negativnih eh, dejavnikov. Eh, take analize pogosto izvajajo tudi zasebniki. To, kar eh, pričakujem od vas oziroma vas sprašujem, ali ne bi EFSA resno razmislila, razmislila o tem, da izvede analizo posledic sežigalnic in cementarn na eh, kmetijsko proizvodno in predvsem tudi na živinorejo in sicer, da bi s tem potro, zaščitili potrošnike. Tako bomo odgovorili na velike skrbi, ki jih imajo ljudje predvsem tam, kjer taka podjetja obstajajo. Hvala. Naslednji. Kriton Arzinis. It is, uh... Torej, mnogi so, nekateri so opozorili tudi na neodvisnost EFSE. Pogosto moramo tu v parlamentu razpravljati in sprejemati odločitve, ki jih ne bi sprejemali, če bi vedeli, da je EFSA res neodvisna pri eh, ocenjevanju in pri teh eh, odborih. V Evropski uniji je več takih primerov eh, agencij, kjer obstajajo take težave. Eh, če Naprimer, pri EMI je bilo tako, da je direktor uh, bil v interesnem konfliktu in tam je moral odstopiti. Pri FC pa vidimo, da uh, direktor podpira te ljudi in pravi, da ni bilo potrebno uh, podati izjav o določenih dejstvih ali pa jih ščiti na drugačen način. Zato sprašujem, ali pravzaprav prihaja do izkrivljanja v naših politikah, če imamo organizacijo, kjer vedno spet prihaja do dvomov glede neodvisnosti, ali je res tako težko enostavno dati odpoved določenim ljudem oziroma jih izuzeti iz eh, odborov, če obstaja dokaz, da je prišlo do, konflikte, do interesnega konflikta. Hvala. Odgovore bomo dobili, ampak včasih se mi tudi zdi, da je to, da obstaja tudi strategija, ki se samo, sama sebe izpolnjuje. Enkrat smo odkrili, da ima EFSA probleme in to se Potem kar nadaljuje tudi, če je vse spremenila svojo politiko. Zadnjič sta bili tu dve televizijski ekipi, ki sta hoteli vedeti, kako ocenjujemo neodvisnost IFSE. Jaz sem rekel, naj vprašajo, kogar hočejo. Enkrat je pač treba tudi sprijeti na znanje, da je prišlo do sprememb in ne se vedno vračati na probleme, ki so obstajali pred nekaj leti, ampak dobro slišali bomo odgovor. Richard Seber. Äh, Hvala, Jo, za te pojasnilne besede. Tudi sam sem tvojega mnenja. Bili so sicer problemi pri neodvisnosti strokovnjakov. Nam mora biti jasno, da e, če je kdo določen čas delal za neko skupino, za industrijo, to še ne pomeni, da ni neodvisen ne smemo biti uh, zaslepljeni, eh, da če je nekdo uh, delal za neko nevladno uh, organizacijo, da ne more biti celo večnost neprimern za določeno mesto. Pomembno je zagotoviti transparentnost, uh, da je uh, vse podano v življenje pisih, ampak potem mora dotična oseba tudi zagotoviti svojo besedo, da to dejavnost opravlja neodvisno. Uh, če je nekdo enkrat v življenju bil odgovoren za eh, določeno dejavnost in da to eh, osebo vedno smatramo za neodvisno, se mi to ne zdi realistično. Pomembno je, eh, da organizacije kot EFSA rekrutirajo ljudi, ki prihajajo iz prakse. To zadeva tako industrijo, kot tudi nevladne organizacije. Samo jasno mora biti razvidno, odkot ljudje prihajajo in potem moramo imeti določeno zaupanje in zagotoviti, da bodo ti ljudje v okviru svojega mandata neodvisno delovali. In mislim, da moramo to dobiti zagotovljeno. Da pa bi nekoga za vse večne čase izključili, ker je pač nekoč ni opravljal neko delo, eh, to se mi zdi nerealistično, kajti potem bomo dobili samo ljudi iz znanosti in to tudi ne ustreza željem, ki jih imamo. Imam še vprašanje za gospod direktorico kaj so vaši glavni nauki iz krize šerihije koli, ki je za nami? Eh, ali je bilo upravljanje z informacijami glavni razlog za eh, ekonomske posledice, ki smo jih eh, imeli in pomembno je, da se EFSA iz tega tudi nauči in sicer kako lahko nacionalne urade Eh, bolje vključi, zato da se ne bi vključevale um, neupravičene um, informacije, ki samo spravljajo potrošnike v negotovost. Kajti to je bila tukaj problematika, kako zagotoviti, da bi za informacijami bolje upravljali. Tretje eh, vprašanje, eh, Karl Šiter je to že omenil in sicer vedno slišim pri obtožbe, eh, da IFSA ne presoja celotnega spektra GSO-jev, zlasti kar zadeva eh, učinke, eh, kar zadeva dolgoročne vplive gensko spremenjenih organizmov na določena okolja. Kako eh, bi lahko zagotovili, da bi širina presoj EFSE dejansko zajela eh, celotno unijo in da ne bi to veljalo samo za določen prostorski in časovni odsek? Eh, na ta način bi lahko veliko prispevali k varnosti. Hvala. Hvala. Richard Zeber, Sofi Okunik. Hvala predsednik, gospa direktorica, smo res počaščeni, da ste danes tu pred nami. Če mi, domoli, mi dovolite, žal mi je, obžalujem, da ni več kolegov v dvorani, pri, zato da sodelujo pri tej razpravi. Nekaj vprašanj je bilo že postavljeno, ampak rada bi želila dodati še tri razmišljanja. Prvič v zvezi z bistvenolom A primer, z ozirom na a, ta a, proizvod, a, dejansko način, kako je ta a, a, snov a, postane nevarna, ni a, povsem ugotovljena. A, dejansko bisfenol se spreminja v eh, izdelkih v trenutku, ko pride do termične obdelave. Nek eh, izdelek, eh, ki je predelan in ki je plastič, iz plastične mase, ga damo recimo v mikrovralovko, zato da se grejemo to, kar je v njegovi netranjosti, v tem trenutku pride do spremembe bisfenola A. Eh, torej, zdaj postavljamo vprašanje, ali ne bi lahko jasno navedli, eh, kaj se dogaja v ta primeru take toplotne obdelave in torej to jasno navedli na a, eh, embalaži in jasno povemo na tak način potrošniku, da a, pač. A, če eh, pride do nakupa takega izdelka, potem eh, ga ne sme uporabljati recimo v mikrovalovki in tako dalje. Torej, to je prvo vprašanje v zvezi z, mikro, eh, z bisfenolom. Drugo eh, vprašanje, eh, seveda, seveda im, Mm, vemo, kaj se je dogodilo z aspartamom oziroma z teflonom in tako dalje. Vse to je postavljeno pod vprašaj. Morda gre za rakotvorne snovi ali agencija se posveča tudi temu. Eh, dejansko sem, eh, sedim v tem odboru eh, in že, še vedno zelo malo časa, torej nisem seznanjena s tem, ali spremljate tudi to vrstne snovi oziroma, če obstajajo projekti v zvezi s tem oziroma če razmišljate tudi o tem v okviru vaše agencije. In še zadnja zadeva, dioksin. Dioksin, ki je prisoten v nekaterih proizvodih, ki so namenjeni za uh, uporabo in ki prihajajo naprimer iz Švedske, če se pravilno spominjam, in ki se potem tudi tržijo v drugih eh, državah članice Evropske eh, unije, ampak eh, ni nikjer navedeno na teh proizvodih, da, eh, češ, da eh, v teh izdelkih jabolčkih je vseboval določen odstotek dioksina. Ali ne mislite, da bi bilo potrebno obveščati o tem potrošnika, eh, čeprav gre za uh, izdelke, eh, ki uh, recimo so dovoljeni v nekaterih državah članicah in tam se pač prenaša tudi uh, vsebnost, uh, določeno vsebnost dioksina. Thank you very much for um, the hvala. Bilo je postavljenih veliko vprašanj. Začela bom z bisfenolom A, ker je bilo več vprašanj postavljenih v zvezi s tem. Želim poudariti oziroma spomniti na to, da gre za zelo kontroverzno zadevo in upravičeno ste dejali, da je francoska agencija za varnost prehrane pred kratkim nekaj objavila tem, o tem in več takih objav je bilo tudi že v preteklosti in ni prvič, da prihaja tudi do razhajan med znanstvenik o tem, o tem izdelku. In to je eden od razlogov za to, da je eh, Svetovna zdravstvena organizacija lani organizirala delavnico z predstavniki različnih držav, tudi Evropske agencije za varnost prehrane, o, tem, o tej temi. In ob koncu lanskega leta so objavili poročilo o tem, oziroma spomladi letos. In zaključek je v bistvu v skladu z zaključki odbora EFSE, kar zadeva poročilo oziroma poročila francoske agencije, ukvarjamo se z njimi, mislim, da je vidno pomembno za nas, da če dobimo neke nove znanstvene eh, podatke, potem si jih moramo pogledati in predvsem prebiriti, ali vplivajo na našo oceno tveganja. In videli bomo, ali bo na osnovi teh poročil potrebno spremeniti naše mnenje, ki smo ga objavili, mislim, da pred enim letom. In sicer eh, ocena tveganja za bisfenol A. Danes vam ne morem natančno povedati, kaj je naše mnenje o tem poročilu, kajti to je bilo objavljeno šele konec septembra. Naš odbor oziroma naš forum se ukvarja s tem. Želim samo omeniti, da dve poročili nista to, kar bi, od, eh, kar bi um, označili kot uh, oceno tveganja. Torej, kjer gre za izpostavljenost bisfenolu A, uh, Eh, torej, v bistvu gre za eh, zbirko najnovejših podatkov o bisfenolu A. Naš forum se bo ukvarjal s tem, predvsem pa bomo pri tem sodelovali tudi s francoskimi strokovnjaki. Ta dialog smo začeli. Želimo natančno vedeti, kaj piše v tem poročilu, nočemo ga samo prebrati, temveč tudi razpravljati s strokovnjaki o tem. In potem bomo. Eh, objavili tudi skupno poročilo s francosko agencijo in v tem razložili, ali se strinjamo s francoskimi eh, kolegi ali ne. Kar je zelo pomembno, ne samo, da eh, vzamemo razhajanje takšno, kot je, temveč tudi, da ga utemeljimo. In sicer konec novembra bomo objavili to skupno poročilo in tudi mi bomo pripravili torej znanstveno mnenje, ki bo temeljilo na zadnjih podatkih o bisfenolu A. Veliko je znanstvenih podatkov. Uh, Vsak dan eh, je skoraj deset novih publikacij o bisfenolu A. Torej, kmalo boste dobili naše stališče. Želim vam povedati samo, da to jemljemo zelo resno. Ehm, beremo to poročilo, pogovarjamo se s francoskimi strokovnjaki in seveda vam bomo povedali, kakšen bo rezultat teh eh, preverjan v nekaj tednih. Ker govorim, ker sem ravno pri bisfenolu A, želim opozoriti na to, da je osnova eh, predpisov EU ki, eh, za proizvode, ki se uporabljajo za pakiranje, torej če eh, pride do migracije iz embalaže na hrano, potem to nikakor ne sme imeti škodljivega učinka za zdravje. Torej, za to komponento tega sicer nimamo, ampak včasih obstajajo tudi priporočila na Eh, o tem, kako je treba uporabiti ta material oziroma kako se napačno uporablja, naprimer tudi ka, ka embalaža. Torej, na vsak način je treba eh, prebivalstvo ustrezno obvestiti o tem. Zdravstvene trditve. Upam, da uh, bodo zdrav, eh, potrošniki razumeli te zdravstvene eh, trditve. Znanstveno delo, ki smo ga opravili, eh, je namenjeno boljši zaščiti potrošnikov. Predvsem jim želimo pomagati pri boljših izbirah glede prehrane. Seveda je na trgu danes veliko takšnih trditev in včasih je težko. težko. 80 odstotkov trditev, ki smo jih ocenili, smo zavrnili, zato bo tudi manj takih trditev, ampak to bo možno samo, če bo komisija, tako kot je povedala Linda McEvans, če ko bo komisija skupaj z državami članicami eh, zaključila pozitivni seznam zdravstvenih trditev in to naj bi se zgodilo do konca tega leta. Vsaj tak predlog pričakujemo do konca leta, to bo pomemben seznam. Še vedno moramo v FC oceniti botanske eh, izdelke 1500 takih eh, proizvodov imamo in tudi tam je veliko takih trditev in čakamo, kaj ti komisija je rekla, da potrebuje nekaj časa za razmislek, kaj ti mogoče bo do težave pri uporabi istih pravil, kaj ti ti izdelki so lahko bodi si zdravstveni eh, izdelki, bodi si, da se uporabljajo kot uh, živila. Uh, komisija želi zagotoviti, da tu ne bo prišlo do zmede, predvsem kar zadeva potrošnike, torej to delo nas še čaka. Kar zadeva. kar zadeva ranilni profil, smo, kot ste rekli, eh, že podali na svete. Eh, kar bi lahko storili v prihodnje, so eh, predvsem pravila za izvajanje teh profilov. Treba je testirati naprimer, ta profil naprimer, v košarici določenih proizvodov in zato uh, bomo pripravili ostrozn, ostrizno orodje za take poskuse, tako da bomo uh, potrošnikom pomagali, da ocenjujemo ta eh, hranilni profil za um, kar je seveda povezano tudi z uh, označevanjem zdravstvenih trditev. Pesticidi, kar pravite, drži. Uh, predvsem v poročilu, ki sem ga omenila, eh, govorimo o zgornjih mejah ostankov pesticidov in to vključuje vse pesticide, ki so prisotni. Za potrošnike to pomeni, da so lahko različne substance, ki so ostanki v določenem živilu, eh, v EFSI še naprej razvijamo metodologije za oceno tveganja v zvezi z ostanki pesticidov, predvsem tudi kar zadeva eh, oceno kumulativnega tveganja, se pravi, da eh, ocenujemo, Eh, tako posamezno substanco kot tudi sinergijo med posameznimi substancami ali tudi kontradikturne uh, eh, vplive na zdravje. O tem smo že objavili uh, različne smirnice in mnenja. Trenutno nadaljujemo s tem delom in ob koncu leta 2012 naj bi bili v stanju, da uporabimo metodologijo ocene eh, kumulativnega tveganja v vsakdanjem delu. To je eh, torej zahtevna znanstvena stvar, ampak eh, s partnerji se zelo trudimo za to in do konca naslednjega leta naj bi bili tako daleč, da bi to potem tudi rutinsko uporabljali. Neodvisnost. Najprej hvala vsem, ki ste omenili, da redno eh, delamo na tem in da dosegamo določen napredek. Kar želim pa udariti je, da je naša politika v zvezi z eh, konflikti interesov, da se implementira, des, izvaja že deset let. 2007 smo to še bistveno okrepili, zaostrili, mislim, da imamo dobre izkušnje vsako leto, vsaj v 300 primerjih, izključimo strokovnjake deloma ali v celoti iz naših dejavnosti. In ko obnavljamo forume ali ko izbiramo strokovnjake za delovne skupine, seveda ugotavljamo morebitne interesne konflikte teh strokovnjakov, znanstvenikov. Eh, 5 tisoč izjav o interesih preverjamo vsako leto. Treba je povedati naslednje. Kljub temu, da smo se zelo prizadevali in da smo delali trdo na tem, moramo našo politiko vedno tudi preverjati, ali je ustrezna ali ne. Oktobra smo v Bruslu organizirali delavnico, da bi razpravljali o tem, da neodvisnost ni samo upravljanje uh, interesnih konfliktov. Seveda je preprečevanje interesnih konfliktov pomemben stebr našega delovanja, ampak mislim, da so tudi drugi pomembni stebri, naprimer način, kako izbiramo strokovnjake, način, kako sprejemamo skupne odločitve uh, v forumu ali v odboru. Torej, nasvet IFSE nikoli ni nasvet ene same osebe, to je rezultat kolektivnih razprav in dela številnih strokovnjakov. Seveda smo prej preverili morebitne interesne konflikte, ampak tudi če se vam mogoče zdi, da je nekdo v interesnem konfliktu, potem Ta oseba nikoli sama ne podpiše določene odločitve, temveč mi sprejemamo odločitve skupaj. In eh, treba je pač pojasniti vsakomor, da eh, ne pristranski, pre, pristranski znanstveni nasvet seveda pomeni, določeno upravljanje z interesnimi konflikti, ampak kljub temu mora celoten postopek ostati odprt in pregleden vsakomur uh, na oko, tako da način, kako se zbirajo naprimer podatki, uh, že preprečuje, da bi bila sprejeta pristranska odločitev. Torej, tako uh, vidimo našo politiko, želimo se temu še bolj posvetiti. Uh, vem, da je uh, neodvisnost velik izziv. Delavnica, ki smo jo organizirali oktobra, je bila pomemben menik in eh, želimo še bolj sodelovati z nevladnimi organizacijami, z nacionalnimi agencijami za varnost hrane, strokovnjaki. Eh, in z njimi razpravljati o neodvisnosti, kajti neodvisnost je tudi percepcija neodvisnosti. Torej, rezultat tega posvetovanja in javnega posvetovanja, ki smo ga sprožili prejšnji mesec, um, v naši novi politiki bomo in tudi v izvedbenih pravilih upoštevali rezultate delavnice in upravni odbor se bo decembra ukvarjal s tem specifična točka, ki ste omenili, se nanaša na osebje. Imamo seveda tudi posebna pravila, ki naj zagotovijo ne samo to, da eksterni strokovnjaki niso v interesnih konfliktih, temveč to velja seveda tudi za našo stalno osebje, ko uh, jih zaposlimo in tudi ko zapustijo. Uh, Eh, za vse veljajo eh, pravila za zaposlene in seveda morajo, mora osebje vsako leto podati izjavo o interesih in to tudi ažurirati. In eh, nadrejeni potem preverjajo, da ne prihaja do potencijalnih konfliktov interesov tri so. Torej po nekaj letih eh, sedaj nekateri zapuščajo EFSO, eh, nekaterim se obnavljajo pogodbe, drugim tudi ne. Torej imamo nekako bolj trdno strukturo za to, da če nekdo zapusti EFSO, ne more biti tako, da gre ta oseba v organizacijo, ki bi ji koristile informacije, ki jih je oseba pridobila pri nas. Torej, da nekdo takoj zapusti IFSO in gre v industrijo. Torej, imamo nekaj praktičnih eh, primerov iz zadnjega časa, ko so nekateri zapustili EFSO in šli v industrijo, ampak mi smo določili zelo stroge pogoje naprimer, da ne smejo potem uh, biti več v odnosih z, našim, z našo agencijo ali z našim osebjem, tako da ne bi bilo konflikta interesov med njihovo dejavnostjo v EFSI in v drugih organizacijah. Torej, ključna beseda je, da sprejemamo akcije dejavnosti vsak dan. Uh, in naša nova politika bo temeljila na sedanjih pravilih, eh, temu pa bodo dodane izkušnje iz zadnjih let. Ekoli, kaj so torej lekcije iz teh izkušenj? Mislim, da je nekaj teh izkušenj, nekaj teh naukov. Tako kot sem že rekla, se je pokazalo, da je bilo prav, da smo bili pripravljeni na to vrstno krizo in to ne pomeni samo na krizne postopke, temveč tudi vzpostavitev omrežij z nacionalnimi ag agencijami za varnost podatkov, potem zbiranje podatkov, um, ki smo jih imeli že prej, kajti med krizo ne moreš zbirati podatkov, te podatke moraš imeti prej. In bili smo tudi v stanju, da uh, uporabimo izkušnje iz vaj, ki jih izvajamo vsako leto za primer takih kriz. Ampak še naprej moramo seveda investirati v take uh, krizne primere. Evropa je imela že eh, izkušnje z ekoljem tudi v preteklosti, ampak kar se je pokazalo je, da je pomembno in tu je IFSA dodana vrednost sistemu EU. Eh, namesto, da se to podvaja v 27 državah, je dobro, če vzpostavimo omrežja in zbirke podatkov z eh, nacionalnimi agencijami in ključnimi eh, deležniki, tako da bomo lahko bolje anticipirali probleme, ki lahko nastajajo, nastanejo takem, pri takem pojavu. In kar smo se nadalje naučili, je, da je eh, proizvodnja semen in tudi kalčkov eh, da je to področje, kjer so določena tveganja in da moramo s tem bolje upravljati v prihodnosti. Se pravi, da trenutno pripravljamo oceno tveganja za te izdelke, tako da bomo lahko svetovali komisiji eh, pri pripravi morebitnih pravil, da bi v prihodnosti preprečili tako težko tam. Drži delamo na tem. Aspartam je bil del našega delovnega programa 2008, to je že nekaj časa od tega. Um, um, veliko je bilo izraženih skrbi v zvezi s tem, nekaj je tudi novih podatkov. In zato nas je komisija prosila, oziroma predvideno je bilo za 2018 leto, ampak komisija nas je prosila, da to pripravimo že prej. Oceno tveganja za aspartam bomo naj bi dokončali do konca naslednjega leta. Začeli smo z javnim pozivom k zbiranju podatkov, eh, do, eh, prijeli smo približno 600 eh, znanstvenih objav o tem in te podatke bomo seveda potem tudi objavili, potem, ko eh, bomo, se bomo dogovorili s komisijo, ali je to možno. Torej, vse podatke, ki jih bomo uporabili pri naši oceni, bomo dali na javnost, eh, eh, bomo dali na razpolago javnosti. Pri pripravljamo torej delovno skupino v okviru našega foruma za uh, živilske dodatke in uh, želimo zagotoviti, da bodo potrošniki zaupali našemu nasvetu in želimo angažirati znanstvenike na osnovi izsledkov eh, delovne skupine in foruma, torej eh, o našem osnutku mnenja bomo organizirali javni posvet, eh, to naj bi bilo spomladi ali na začetku poleti naslednjega leta, tako da bomo zagotovili ustrezno obravnavo tako kontroverznega uh, vprašanja malo bomo komisiji zelo prosili, da uh, nam podaljša rok za uh, izdelavo na sveta, kajti to je zelo kompleksna uh, zadeva. Potem dioksin in seveda tudi še med dioksin. To je pomembno, pomembna tema. Najprej želim povedati, predvsem, ker je bilo več vprašanj v zvezi s tem, v zvezi s. Uh, kontaminacijo določenih proizdelkov, ne samo z um, um, dioksinom, temveč tudi PCB-jem v severni Italiji. E, torej, imamo zelo jasne e, in stroge ukrepe v zvezi s preprečevanjem tega. Vemo, da je dioksin e, kancerogena snov in zato je treba zaščititi javno zdravje in takoj, ko neko živilo vsebuje več kot zgornja sprejemljiva meja eh, v nekem živilu mora država članica umakniti to živilo z trga. Z strani IFSE eh, spremljamo dogajanje in eh, tudi preverjamo podatke, ki jih eh, zbirajo v 27 državah članicah, torej mi zbiramo vse te podatke. Eh, kaj ti v državah članicah obstaja eh, program monitoringa, vsako leto izdamo poročilo o stopni kontaminacije živil in krme z dioksini. To je pomemben del našega dela in mislim, da uh, s tem tudi bolje vemo, kako daleč smo pri zmanjševanju eh, te kontaminacije v naših živilih. Nasplošno je situacija boljša, kot je bila pred 10-15 leti, predvsem zaradi številnih ukrepov, ki so bili sprejeti, začenči s prepovedjo uh, uporabe določenih kemikalij v industriji, ne v industriji živil, temveč v industriji nasplošno, pa tudi zato, kaj ker zelo strogo nadziramo spoštovanje zgornjih meja dioksina. Torej, to je, eh, o tem tudi redno poročamo, komisarji in države članice uporabljajo naše poročilšanje situacije. Kar zadeva med, nas je komisija uprosila, Eh, na osnovi sodbe Evropskega sodišča, da povemo ali smo mnenja, da eh, je med eh, z MON 80 Eh, torej iz konvencionalne kor koruze, ali je to um, spremljivo ali ne. Zelo malo časa smo imeli na razpolago. V podatkih, ki so bili posredovani strani prosilca, uh, ne moremo reči, da je cvetni prah uh, varen, ampak ni bilo pa razlike med uh, cvetnim prahom iz eh, konvencionalne korize, koruze in MON 18. V prihodnje pričakujemo, da bo za prosilce, eh, da bodo prosilci v prihodne zaradi te sodbe Evropskega sodišča morale posredovati še natančnejše podatke in tudi EFSA bo uh, še naprej resno spremljala uh, to vprašanje. Upam, da nisem eh, pozabila odgovoriti na nobeno vprašanje, drugače se bom seveda vrnila na to. Uh, tudi, torej, Jan Jürgensen uh, se nam ne bo pridružil do 17. ure, zato imamo na razpolago še nekaj časa. Če želite, lahko razvijemo še drug krok vprašanj. Prosim, izvolite. Eh, direttrice, ho sentito la sua risposta. Hvala lepa, gospa direktorica. Poslušal sem vaš eh, odgovor, ampak moram reči, da eh, problem, na katerega sem opozarjal, zadeva določena območja, kjer se pridelujejo kmetijski izdelki oziroma tudi prihaja do živinoreje, živinorejskih dejavnosti in potem s delovanjem nekaterih nevladnih organizacij oziroma združen se izvajajo analize, telesa in se ugotavlja prisotnost snovi, kot je dioksin, PCB oziroma druge eh, to vrstne snovi. In In to uh, očitno zaradi emisij eh, cementarn oziroma sežigalnic. Zelo pogosto se soočamo celo z eh, tremi različnimi tovrstnimi tovarnami eh, v uh, majhnem dometu, torej vpliv za okolje je zelo uh, močan, prihaja torej do pravzaprav nekega efekta pomnoževanja. In recimo gre tukaj za eh, tovarne, za cementarne, ki tam delujejo že 60 let. Vemo, da eh, trenutno so zgornje meje eh, izražene v odstotkih, ne pa v absolutnih vrednostih. Torej, ne vemo nikoli točno, koliko takih snovi je tista, tisti obrat ali objekt proizvedo v, skozi celotno svoje življenje in koliko lahko okolje tudi sprejema. Torej, vemo, da nažalost evropska pravila in nacionalna pravila pravila eh, ne preprečujejo onesnaževanja, pa omogočajo, da se onesnažuje do določene meje. Torej, moje vprašanje je bilo naslednje. Glede na to, da prihaja do teh primerov in glede na to, da se te stvari ne dogajajo slučajno, ampak to se ponavlja skozi čas, to je zelo razširjeno po celotnem ozemlju. Torej, jaz a, eh, sem želel dobiti nek drug odgovor. Eh, rad bi vedel, ali vaša agencija ne meni, da bi bilo potrebno izvesti konkretno študijo o, eh, o, o območjih, kjer delujejo cementarne in sežigalnice. In potem naj izkoristim to priložnost, da vam postavim še eno vprašanje. Uh, prihajam iz območja, kjer se prideluje eh, vino proseko oziroma imamo vinograde, iz katerih se potem proizvaja, prideluje proseko, ki se potem izvaža vse povsod po celem svetu. Glede na to, da gre za zelo dobičkonosen pridelek na, eh, torej v, eh, na, v Gričevju, v Venetu, so povsod eh, dejansko eh, zasadili to vrstne eh, vinograde. Eh, pravila predvidevajo, da se lahko uporabljajo določeni pesticidi v določenih mejah, in eh, vinogradniki uporabljajo eh, torej zelo pomembne snovi eh, oziroma zelo pomembno opremo, eh, da se zaščitijo, se uporablja celo helikopterje za to, da se ta področja dejansko namakajo z pesticidi. Ampak mi kot državljani smo nekako nemočni, eh, kaj ti dogaja se, da imamo vinogradnika, ki uporablja pesticide v svojem vinogradu, ampak pri tem se zaščiti z opremo, z maskami in tako dalje, ampak te snovi nekako tudi razprši on stran svojih vinogradov in torej seže tudi recimo na e, igrišča, kjer, a, kamor zahajajo. Eh, osnovnošolski otroci. V Italiji ne obstaja nobena zaščitna, zaščitni ukrep za te otroke. Eh, tukaj ne govorimo o živilih, to je že res, morda sem nekoliko sež, sež, sež, sež, že segel predaleč, ampak eh, glede na to, da gre za nek pridelek, ki služi za potem pridelovanje vina, moram reči, da moji sodržavljani so zelo zaskrbljeni. Živimo na območju, kjer število smrti zaradi raka se zmanjšujejo, to, da število obolelih eh, se eh, letno povečuje. Eh, torej ni družine, ki ne bi imela v svoji sredi sorodnika, ki je zbolel eh, za raka. In torej, če mi, mor, mi morda lahko date odgovor tudi na to vprašanje, glede na to, da razumemo, eh, pač kako lahko zaščitimo ljudi, ki jih tu zastopamo. Hvala lepa, samo kratka pripomba, če se spomnim na uredbo, mi smo že prepovedali, Eh, razprševanje pesticidov v bližini šol, igrišč in tako dalje. Torej, to ne bi bilo dovoljeno. Ampak sem prepričan, da direktorica bo bolje odgovorila, ampak m, mm, sedaj morda a, eh, imamo še eno vprašanje. Hvala lepa. Eh, poročilo je bilo izredno zanimivo, ampak nisem slišal, so lahko, eh, kateri so lahko ukrepi. Recimo v zvezi z Aspartamom imamo več kot 100 študij, ampak eh, kaj naj storimo, bomo počakali na izsledke, na ugotovitve, medtem pa še vedno Aspartam uporabljamo. Še nekaj več predpisi v zvezi tudi z označevanjem, to je bilo sprejeto v tem odboru in tudi na plenarnem zasedanju, zagotavlja državam članicam, da z ustreznimi simboli izpostavijo tista živila, ki a, eh, vsebojo malo kalorij in torej s tem se spodbuja, naprimer možno, da se a, eh, reklamira recimo z označevanjem ravno tiste proizvode, ki uporabljajo sladila, a, eh, kot je naprimer lahko a, aspartama oziroma eh, proizvodi, ki so lahko škodljivi za eh, zdravje. Recimo na mesto sladkorja uporabljamo aspartam in ga celo, eh, in, in celo ga oglašujemo. Torej, nažalost, večina v tem odboru je pač sklenila eh, ravno v to smer. To je naprimer primer eh, proizvoda, kot je naprimer Coca-Cola Light. In tam seveda je zapisano, da, je, da se odsvetuje uporabo te Coca-Cola. Eh, pri uh, otrocih eh, izpod tretjega leta in torej očitno obstajajo določeni dvomi, ampak dajmo postopati čim prej, kajti uporaba to vrstnih pijač oziroma nizkokaloričnih eh, živil, mm, ta uporaba je izredno razširjena. Kaj pa fitosanitarni proizvodi, tudi v tem primeru, kako se izvaja nadzor eh, v primeru naprimer živil, ki prihajajo iz tretjih držav, kajti nažalost vemo in kolega je pravilno izpostavil, da naši začeti, vinogradniki naprimer razpršujejo nevarne snovi in tako dalje v svojih vinogradih. Ampak uh, Seveda uh, uh, to služi tudi zato, da uporabljamo, uh, da, zato, da lahko uživamo naprimer uh, hrano, ki ni poškodovana. Ampak seveda obstajajo tudi tretje države, ki so uporabljajo snovi, ki so veliko škodljivejše v primerjavi z tistimi uh, proizvodi, ki se uporabljajo v Evropi. Italija v zvezi s ponarejenimi živili oziroma z, v zvezi s proizvodi, ki ne spoštujejo evropskih predpisov, eh, dejansko je sprejela kar 40, vseh, 40 odstotkov vseh sankcij, ki se sprejemajo v Evropi. Vsi ostali, eh, vse ostale evropske države torej skupaj predstavljajo samo 60 odstotkov. Torej se sprašujem, kaj se dogaja recimo za živili, ki prihajajo v Evropo, naprimer iz Amsterdama oziroma iz drugih držav. Kaj namerava storiti komisija za to, da reši to vrstne probleme? Spregovorimo tu o dioksinu, ki smo ga zasledili v živili. Seveda, vsi vemo, da kateri, katerokoli izgorevanje, katera koli toplotna obdelava povzroča prisotnost dioksinov. In uh, torej mi uh, smo uh, seveda uh, uh, uveljavili uh, Eh, recimo eh, uveljavili celo vrsto obratov, eh, kjer se sežiga ehm, tudi les za to, da se proizvaja toploto. In seveda, če to pomnožimo s številom to vrstnih obratov, vemo, da na tak način se ustvarjajo dioksini. Kaj naj storimo torej s temi obrati, kjer se uporabljajo to vrstne metode sežiganja? Kaj pa, naprimer, med iz iz gensko spremenjenih organizmov. Evropsko sodišče je celo razglasilo, da je pač treba odškodovati čebelarje, ampak kdo, je, kdo so jih na pravi strani, Evropsko sodišče ali pa ne? Torej, če e, imamo prav mi, dobro, v redu, če pa ima prav sodišče, potem seveda je trudi treba malo razjasniti stvari, ampak jaz pričakujem tudi nekaj jasnejše odgovore od vas. Hvala lepa vprašanje eh, dioksina in vprašanje eh, izgorevanja. To ni enostavno vprašanje. V zvezi s tem smo pripravili neko študijo in ugotovljeno je bilo, da emisije dioksina eh, dejansko so odvisne tudi od tehnologije, od čiste tehnologije, ki se uporablja na švedskem uh, najbolj onesnažen eh, zrak. Uh, dejansko je prisoten ravno v majhnih mesecih in zaradi, ravno zaradi načina kurjave. Ampak, kolega, želite besedo? Ne. Predajam besedo gospe direktorici. Naj začnem pri tem, kar je bilo povedano v zvezi z možnim onesnaženjem oziroma kontaminacijo, do, katerega, do katere je prišlo v preteklosti v bližini industrijskih obratov. Recimo z dioksinom, ampak seveda tudi z drugimi kemikalijami in drugimi kemijskimi sestavinami. Prva pripomba ko gre za kontaminante, ki se urejajo z evropsko zakonodajo, je očitno, da je Evropska unija postavila zgornje meje in če se te zgornje meje ne spoštujejo, potem proizvod ni mogoče tržiti. Seveda obstajajo tudi drugi vidiki, ki se postavljajo. Naprimer, kako naj to uporabljamo za stare obrate, kjer nismo imeli ustrezne zaščite v preteklosti. Naprimer, dan danes zahtevamo od novih industrij, da uporabljajo boljše fitre, zato da se izognemo uh, onesnaženju območja, ki je v bližnji soseščini. V preteklosti je prihajalo do izpustov, ki so povzročale visoko stopnjo onesnaženja na širših območjih, uh, in eh, pogosto krat eh, prihaja tudi do kmetijskih dejavnosti, ki eh, se izvajo v bližini takih obratov. Ampak seveda to nekako je izven naše domene, to je bolj v pristojnosti lokalnih, regionalnih oblasti. Tukaj gre torej za vprašanje starih tovarnih, kjer uh, v bližini tovarne imamo kontaminirana tla in uh, hkrati pa prihaja do kmetijskih in živinorejskih dejavnosti, hkrati pa je tudi stopnja onesnaženosti izredno visoka in to lahko povzroči potem tudi prisotnost visoke stopnje kontaminantov v končnih eh, izdelkih. Ampak seveda Če govorimo o dioksinu, seveda bomo eh, absolutno povedali, da smo tudi mi pristojni za to in zaradi tega smo zastavili določene zgornje meje, zato da zaščitimo prebivalstvo. Kar pa zadeva pesticide, če sem pravilno razumela vprašanje, tukaj gre za. Eh, Mm, konkretne, konkretne prakse, recimo, ki se uporabljajo eh, v, pri razprščevanju pesticidov v vinogradih, kjer se prideluje proseko. Pesticide se lahko razpršuje na tak način, da lahko postavljajo tudi določene probleme za lokalno prebivalstvo, za, tudi za delavce, za ljudi, ki živijo v bližini. Uh, V okviru ocene tveganja, ki jo izvajamo v zvezi z pesticidi, ocenjujemo ne samo vpliv za potrošnike, za končne potrošnike, ampak ocenjujemo tudi vpliv za delavce, naprimer kmete in ocenjujemo tudi vpliv za lokalno prebivalstvo, torej za domačine, za tiste, ki živijo v bližini območja, kjer se razpršuje pesticid. In to je seveda pomembni del naših aktivnosti. To spada v okvir ukrepov uh, za obvladovanje tveganja. Seveda, uh, posledica tega so priporočila, ki jih imenujemo dobre kmetijske prakse, zato da zagotovimo, da se pesticidi uporabljajo brez negativnih učinkov za tiste, ki živijo v bližini območja, ker prihaja do tovrstnega razprševanja. Ne vem, če sem ustrezno odgovorila na vaše vprašanje, sicer se lahko k temu vrnem. Eh, kaj, kaj pa aspartam? Žal mi je, če nisem dovolj jasno odgovorila. Imeli smo kar 600 eh, študij in eh, dejansko tukaj gre spet za oceno tveganja. To je zelo pomembno delo, ki je bilo opravljeno in Naj povem, da seveda to tirja tudi veliko časa, kajti gre za celovito presojo tveganja in eh, želimo ugotoviti, so, katero je stanje tako v Evropi, kot tudi zunaj Evrope. To je zelo sporno. Naj povdarim, da gre za nujno vprašanje, s katerim se ukvarjamo. Eh, že prej sem eh, poudarila, da imamo ničkoliko zelo nujnih vprašanj ampak eh, seveda še vedno se posvečamo tudi vprašanju zoonoz oziroma kontaminantov v živilih. V zvezi z aspartamom naj povem, da čeprav ni tako zelo nujno, je pa izredno pomembno, da se temu posvetimo z ustrezno pozornostjo, ampak potrebovali bomo še nekaj mesecev in seveda pri tem bomo morali sodelovati tudi z nasveno skupnostjo. Kar pa zadeva. Uh, uvoza rastlin in živali iz eh, tretjih držav. Seveda, ko gre za uh, uvoz rastlin, seveda si ne želimo hkrati uvažati tudi škodljivcev. In torej redno. Um, komisija zahteva od nas, da uh, zagotovimo uh, ustrezno oceno uh, in znanstveno oceno, predvsem kar zadeva tudi ocenjevanje škodljivcev, zato da ne bi uvajali novih škodljivcev na evropsko ozemlje, ki bi lahko potem dejansko oškodovali našo proizvodnjo. Torej, to dejavnost izvajamo redno, imamo tudi pomembno ulogo eh, z ozirom na komisijo, na države članice. Seveda, moramo zagotoviti, da rastline, ki se uvajajo, ki se uvažajo na ozemlje Evropske unije, ne vsebujejo nikakršnih organizmov, ki so lahko škodljivi za naše kmetijstvo. To je uloga eh, odbora za ocenjevanje tveganja in držav članic. Hvala lepa. Eh, gospod Florenc, mislim, želi spregovoriti. Prosim, izvolite. Ja, ich war immer schon was langsam. Ja, vedno sem bil še malo počasen, gospod predsedojoči. Imam popolnoma drugačno vprašanje, za katero ne vem, ali ste nam morda že odgovorili, eh, kaj ti bil sem na poti sestanka drugega odbora. Eh, od eh, udeležene industrije vidno slišim, da v odborih in vse v znanstvenih odborih prihaja do govoric, da naj bi tam bilo zelo veliko strokovnjakov, ki naj bi zastopali partikularne interese. V preteklosti je potekala tudi del časa neka kampanja, ali je problem rešen, ali ga rešujete. Mislim, da ta hip obstaja še ta ali oni primer, ki ni popolnoma do konca obdelan. Bi bil hvaležen, če bi mi lahko dali kakšno informacijo. Ja, še smo se pogovarjali o vprašanju konflikta interesov, ampak morda lahko še enkrat na to odgovorite. Imam občutek, da mnogi bi želeli vedeti, kaj lahko še vi dodatno postorite v zvezi s pesticidi, eh, ostanki v živilih. Ali bi morda lahko še to bolj omejili? dejansko moramo biti bolj učinkoviti pri eh, zaščiti naših državljanov. Mm, kaj lahko še postorite, pravčeprav ne gre zgolj za zgornje meje ostankov v živilih in tako dalje. Hvala lepa. Dejansko si prizadevamo in uh, mislim, da bomo lahko tudi že kaj objavili prihodnje leto. Delamo torej na neki metodologiji, ki bo okrepila oceno tveganja, ki jo uporabljamo, kar zadeva presojo učinkov pesticidov za delavce, domačine, torej lokalno prebivalstvo, eh, torej ljudje, ki, kar zadeva ljudi, ki živijo na območju, kjer se razpršujo pesticido. Imamo veliko smernic, eh, kar zadeva uporabo pesticidov in Posebno študijo bomo v zvezi s tem objavili prihodnje leto, tako da bomo pomagali tudi eh, ljudem, ki se ukvarjajo z eh, upravljanjem tveganja. Naj omenim, vem, da je to izredno zanimiva tema za Evropski parlament in tudi za mnoge evropske državljane, da nas je naprosila komisija, da dodatno okrepimo pima oceno tveganja, eh, kar zadeva čebele. Pripravili bomo nove smernice tudi v zvezi s tem in to bomo objavili prihodnje leto. Mislim, da je to tudi zelo pomembno delo, ki ga upravljamo. Kar pa zadeva izjavo o interesih, eh, seveda eh, gospod Florenc, to je eh, vidik, ki nam je izredno pri srcu in vsakeč, ko pride do pritožbe, do vprašanja, do kritike, do skrbi, ki je izražena eh, v zvezi z potencialnimi konflikti interesov, kar zadeva naše osebje, naše sodelavce, potem se takoj odzovemo. Ne vem, če smo vedno prepričljivi, ampak vedno odgovorimo, se vedno odzovemo, zato ker vedno upoštevamo tudi vidik, ki je povezan z zaznavo, ki jo imajo drugi o nas. Mislimo, da je to zredno pomembno. Hvala lepa. Prepričan sem, da se bomo o tem pogovarjali še prihodnji leto. Vsekako zahvaljujem se vam za navzočnost in seveda veliko sreče pri vašem delu. S tem zaključujemo to tečko, točko na dnevnem redu. Naslednjo točko lahko. Ko načnemo šele ob 17. uri, ker uh, se nam bodo uh, govorci pridružili šele ob tisti uri in torej trenutno prekinjamo do 17. ure. Hvala.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 Okay, uh, let's start again because it's an interesting. V redu, nadaljujemo, gre za zanimivo temo. Naš uh, poročevalec, gospod Jergensen, je tu z nami, govoril bo o izvozi in uvozu nevarnih uh, kemikalijah oziroma o postopku PIK. Uh, to je ena od mojih najljubših tem uh, dejansko. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolite, da začnem tako, da povem, uh, da prikažem ozadje. Uh, Eh, uredba PIK eh, dejansko omogoča izvajanje Rotterdamske konvencije v Evropski uniji in namen je to, da pride do izmena, izmena informacije o kemikalijah v trgovini med pogodnicami konvencije in tudi uh, izvajanje postopka soglasja po predhodnem obveščanju uh, Eh, kadar pogodbenica konvencije izvaža kemikalije v drugo pogodbenico. Kaj je ta postopek? To je mehanizem, ki omogoča, da država izvoznica kemikalije pridobi soglasje od države uvoznice, preden pride konkretno do izvoza. Ta postopek velja za kemikalije, ki so v prilogi 3 Rotterdamske konvencije, to pokriva pesticide in industrijske kemikalije. In To so ponavadi po kemikalije, ki so dejansko prepovedane zaradi nevarnosti, ki jih povzročajo za zdravje oziroma za okolje. Uh, To je ozadje. Če si ogledamo konkret, konkreten predlog komisije, naj povem naslednje. Naj povem nekaj besed v zvezi z tehničnimi vidiki, ki niso tako uh, sporni, potem nekaj zvezi s političnimi vprašanji, kjer pa um, prihaja do razhajen, kar zadeva oziroma kjer imam drugačne mnenje v primerjavi z komisijo. Tehnični vidiki. Komisija želi pojasniti nekatere opredelitve. In eh, sicer zato, da uredbo uskladi z nedavno sprejeto kemijsko zakonodajo. Torej, eh, zakonodajo, ki smo jo sprejeli od eh, uveljavitve uredbe o tem postopku PIK. To seveda je smiselno. In eh, morda kolegi eh, želijo izpostaviti še nekatere druge tehnične vidike v povezavi s tem, ampak mm, osebno lahko rečem, da dejansko nisem dobil nikakršnih pripomb v zvezi s tem. Komisija predlaga tudi, da se v izvajanje uredbe vključi Evropska agencija za kemikalije, ECO. In to je tudi smiselno, kajti glede na to, da imamo tako, visoko, eh, torej, tako strokovno znanje na visoki ravni, ni razloga za to, da se ne bi posluževali tudi tega znanja in da ne bi vključevali tudi agencijo v to eh, izvajanje te uredbe. Če si ogledamo bolj politične vidike te uredbe, potem lahko povem, da najbolj problematični del predloga komisije je dejstvo, da eh, leta predlaga, da se eh, ošibi eh, samo bistvo uredbe in sicer kar zadeva konkretno uporabo tega postopka. Dejansko trenutni postopek naj bi omogočil izvoznikom, ki za obdobje šestih dni niso prejeli odgovora države uvoznice, da vseeno izvedejo to, ta izvoz. Torej, predlog eh, komisije predlaga, da se eh, doda tudi neko besedilo in sicer, da se omogoči izvoz, če se je kemikalija v zadnjih petih letih uporabljala v državi uvoznici ali se vanjo izvažala. In če ni bil, ni bil sprejet nikakršen ukrep proti temu, torej tudi če ta kemikalija ni licencirana, odobrena ali registrirana v državi uvoznici. Torej, v tem primeru Če se lahko dokaže, da se deseta kemikalija uvažala v zadnjih petih letih, potem to lahko storijo. Komisija eh, dejansko eh, ugotavlja, da eh, kar 30 odstotkov vseh izvozov, ki so povezani z kemikalijami iz delov 2 in 3 priloge 1, torej se ne morejo izvažati, ker, se, ker ni mogoče dobiti odgovora od države uvoznice. Jaz pa osebno menim, da to ni zelo dobra zamisel. Če si ugledamo kemikalije, o katerih govorimo v teh prilogah, potem ugotovimo, da gre za kemikalije, ki so prepovedane ali zelo omejene v Evropski uniji. Gre torej za kemikalije, ki so, ponavljam, prepovedane eh, ali zelo omejene. In torej sploh ne razumem, zakaj bi morali uh, uvajati odstopanja zaradi komercialnih razlogov. Torej, če država ne odgovori v roku 60 dni, uh, je se to lahko dogodi zaradi različnih razlogov. Po mnenju komisije enostavno zato, ker imajo občutek, da niso uh, zavezani k temu. To, da v resnici to se lahko tudi dogaja zaradi drugih razlogov, naprimer, ker imajo šipko administracijo, nimajo ustreznih resursov, niso sposobni odgovoriti. In to še ne pomeni, da bi bili pripravljeni dovoliti to vrstni uvoz. Če si ogledamo uh, uradne številke Združenih narodov, Združeni narodi ocen, ocenjujo, da vsako leto uh, 47 tisoč ljudi umre zaradi zastrupitve z nevarnimi kemikalijami. Torej, to vsako leto temu je treba še dodati eh, dejstvo, da veliko ljudi vsako leto eh, razvije eh, celo vrsto smrtno nevarnih bolezni, kot naprimer tudi raka, kot posledico uporabe škodljivih oziroma nevarnih kemikalij. Torej, eh, seveda, zaradi tega moramo storiti več za to, da zaščitimo ljudi v teh državah, ne pa nasprotno iz komercialnih razlogov. Če si ogledamo tudi eh, cilje Rotterdamske konvencije, eh, potem ugotovimo, da Rotterdamska konvencija namerava varovati zdravje ljudi in okolje. To je prvi člen Rotterdamske konvencije. In, torej, ne bomo tega dosegli s tem, da dodajamo dodatna odstopanja od uredbe. Torej, mislim, da moramo iti v nasprotno smer, mislim, da moramo dejansko okrepiti uredbo in sicer v smislu, da bo a, teže a, uveljavljati a, te izjeme, zato da zaščitimo zdravje ljudi. Moramo priznati samo izjemne primere, ampak ne smemo imeti takih splošnih odstopanj. V redu. Potem še druga pomembna točka, ki jo želim izpostaviti tudi politične narave, je dejstvo, da komisija a, eh, zatrjuje, da samo komisija bi morala zastopati a, eh, Evropsko unijo v okviru Rotterdamske konvencije. Torej, če eh, bi uredba temeljila zgolj na komercialni pravni podlagi, potem to bi imelo smisel, kajti samo komisija lahko zastopi Evropsko unijo na zunanji ravni, ker ko govorimo o komercialnih eh, aspektih in odnosih. Ampak tukaj gre za tudi komercialno in tudi okoljsko pravno podlago. Um, in to je eh, bilo zelo jasno povdarjeno strani uh, Evropskega sodišča leta 2006. Tukaj gre tudi za deljeno pristojnost med državami članicami in Evropsko unijo. In torej mislim, da je zelo pametno, da tako države članice kot komisija imajo tudi deljeno odgovornost uh, pri zastopanju uh, Evropske unije v okviru te konvencije. Zato ne soglašam s predlogom komisije. Torej, to so uh, pač razlogi, uh, zaradi katerih eh, pač menim, da uh, je treba zavrniti določene vidike in uh, seveda, ko govorimo o izvoznikih, potem uh, je treba dejansko razpolagati za zelo trdnimi podlagami in zaradi tega menim, da ne bi smeli kar tako sprejemati izjemu, resnici moramo okrepiti zakonodajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Dan. Zdaj pa, gospod Sever, vi uh, nadomeščate poročevalcu Senci. Izvolite. Hvala predsedojoči, natančno tako. Marit McGuinness ne mora biti tukaj in me je prosila, eh, da sporočim eh, njeno stališče in s tem tudi stališče naše poslanske skupine do tega predloga. Eh, več ali manj se strinjamo z Danom Jörgensom, njegovim poročilom in njegovo analizo, zlasti s tistimi deli, ki jih je povdaril, kar zadeva vključevanje držav članic pravno, pravna podlaga je zelo jasna, nedvoumna eh, in države članice morajo biti poleg komisije še naprej eh, prisotne, kaj ti gre za shared competencies. Tudi prenos eh, pristojnosti skupnega raziskovalnega centra ECA e je nekaj, kar je popolnoma logično in nujno. Tudi prilagoditve zaradi Lizbonske pogodbe zlasti postopek komitologije in tako naprej, vse to popolnoma podpiramo vendar pa prosimo kolega Jürgensona, eh, da morda nekoliko natančneje opredeli oziroma analizira razloge, ki so komisijo pripravili do tega, da formulirate izjeme eh, v eh, kolikor soglasje ni pravočasno izdano. Ehm, sicer v zvezi z nevarnimi kemikalijami, ki se izvazajo ehm, in kar naj ne bi zagotavljalo ustreznega delovanja s temi kemikalijega. Ampak mislim, da je razlog komisije do neke mere vendarle upraviča in morda bi lahko razpravljali o tem, kako bi ga lahko omejili na splošno, um, gospod Jorgensen um, predlaga stališče, s katerim se mi popolnoma ne strinjamo. Morda bi lahko vnesli v razpravo še različne kriterije, vkolikor takšno predhodno soglasje ne prispe pravočasno, oziroma kako bi to lahko omejili, ampak popolna prepoved mislim, da je nekaj, kar gre predaleč predlagamo tudi v zvezi z dvojnimi standardi eh, to, da tega ne bi vključevali v primeru, če eh, je neka kemikalija registrirana v skupnosti eh, in jo je mogoče predelovati in je tudi zagotovljeno, da bo to tako potekalo v tretji državi. Eh, mislim, da tu ne bi smeli preveč omejevati našega gospodarstva, da bi morala pravile igre veljati enako za vse. Tu moramo zagotoviti, da bo to imelo tudi gospodarske razloge oziroma da bodo upoštevani pri omejitvi takšnih prepovedi, kajti sicer Eh, bo to imelo za posledico, eh, da eh, bo to imelo slabe učinke na naše gospodarstvo. Pomembno je pogledati si, kako te tretje države delajo s temi kemikalijami, ampak od njih zahtevati strožji režim, kot ga imamo v skupnosti, pa mislim, da ni smiselno. Eh, kritična točka po našem mnenju je, kot eh, že rečeno, ta eh, predlog komisije, ki ga je Dan Jorgensen spremenil in mislim, da bi o tem morali še nekoliko razpravljati, da bi omejili te izjeme, ampak popolna prepoved je nekaj, kar nam gre predaleč. Hvala. Najlepša hvala, Olga Kramer, za Alde je naslednji poročevalec v Senci. Ja, hvala predsedojoči. To, kar sta povedala predhodna govornika, mislim, da je bilo že dovolj obširno, temu ni kaj dodajati. V bistvenih točkah naj bi sledili predlogu komisije, opravili potrebna prilagajanja, tudi to, da je komisija predlagala opredelitve vključevanje EKA, to je samo logično prilagoditev z Lizbonsko pogodbo in tako naprej. Ampak ne bi se želel um, ponavljati oziroma ponavljati uh, tega, kar je bilo že povedanega. Mislim, da tega dosjeja ne kaže preveč uh, politizirati. Uh, Eh, danes oziroma za konec tedna sem se ukvarjal s tem predlogom eh, in to, da bi se eh, glede predloga za uredbo PIK, mislim, da tu ne bi smeli preveč razpravljati okrog tega. Dan Jürgenson je to podkrepil tudi z študijo ZN, da je 40 tisoč ljudi po vsem svetu, ki umrejo vsako leto zaradi tega, ker delajo oziroma pridejo v dotik eh, z nevarnimi kemikalijami oziroma eh, kjer se zaradi zlorabe kemikalij eh, dogajajo nesreče. Lahko bi postavili obratno vprašanje, koliko ljudi ne umre zaradi podhranjenosti zato, ker imamo pesticide. Skratka, morali bi stvari pogledati zelo natančno, da ne bi odpirali vrat na široko, da se ne bi zapletali v ideološko debato okrog eh, kemikali, po mojem mnenju to eh, ni smiselno. Gospod Zeber je že upozoril, kakšne posledice to ima. Gre za praktičnost, eh, praktično porabo tržnih mehanizmov. Če sedaj tako rekoč zapremo zelena vrata strani ravni EU, eh, e eh, potem je popolnoma eh, jasno, da si bodo tisti, ki to potrebujejo, priskrbeli kemikalije od drugih proizvajalcev. Mislim, da moramo to zelo natančno razmišljati kakšne pogoje bomo preuzeli, ali bi vse, kar je napisanega, v zakonodaj o pesticidih, če bi vse to privzeli tudi tukaj, pa tudi to dvoj, vprašanje dvojnih standardov, mislim, da stvari nekoliko bolj zakomplicira. V imenu Alde lahko rečem, da je predlog komisije taka kršnje dober in sicer se sklada za obstoječo zakonodajo e, in je prilagojen tudi realnosti. Mislim, da temu ni več mogoče kaj veliko dodajati. Hvala. Hvala. Ana Ross. Yes, indeed, I do. Torej, jaz sem tu na mesto Judy Garland, ki me je prosila, da vsaj preberem njeno stališče. Zahvaljuje se poročevalcu za poročilo in podpira njegov predlog spremembe, ki v, e, vključuje besedilo iz uredbe 2008 in sicer peti člen države članice morajo imeti diskrecijsko uh, pravico. Razen tega se zahvaljuje komisiji za predlog in podpira večino prenovitve uredbe PIK. Eh, in da je tudi prav, da se ustrezno prilagodijo določene, določene opredelitve in tudi vključitev EK je dobra popolnoma se strinja s prizadevanji komisije, da se eh, eh, da se zahteva soglasje eh, držav uvoznic, vendar pod določenimi pogoji, kot so zakonodajalec je seveda pomembno, da to kar da razmišljanja parlamenta ne smejo postaviti pod vprašaj eh, konvencije, Rotterdamske konvencije. Torej, to je stališče eh, poročevalke Besinci, ki je zadovoljna z opravljenim delom. Hvala. Sedaj pa bom eh, govoril kot poročevalec Besinci za skupino zelenih. Tudi mi se želimo zahvaliti poročevalcu za to poročilo. Mislimo, da je zelo dobro poročilo in želim in smo tudi za vaš predlog za eh, zaostritev te uredbe in ne, da se odpirajo vrata za nova odstopanja. Ni nam všeč eh, predlog komisije, eh, ki se opira na logiko od prej. Torej, če je nekaj bilo prodajano v preteklosti, da se lahko prodaja tudi v prihodnosti. Nek izvoznik bi lahko rekel, torej, to sem prodajal v preteklosti in to uh, se lahko nadaljuje tudi v prihodnosti. To ni zadovoljiv kriterij. Moramo uh, vedeti, da je ideja za tem uh, soglasje po predhodnem obveščanju. Se pravi, nekdo mora prej obvestiti. In obvestilo pomeni, da moraš imeti dovolj informacij za to, da sprejmeš odločitev oziroma da daš soglasje. Torej, ne gre samo za domnivo, da je vse v redu, ker je prej bilo prodajano na enak način. Danov predlog sledi tej logiki in to je tudi zelo dobro. Enostavno logika, eh, da eh, s tem, če. Uh, uh, Torej, mislim, da se moramo eh, držati te logike soglasja po predhodnem obveščanju in om, moramo omejiti vsa odstopanja čim bolj. Nisem eh, videl, da bi še kdo želel spregovoriti, vendar ne vem, ali je tu kdo od komisije. Strečo Mark, hvala. Eh, jaz nadomeščam gospoda, ki se s tem ukvarja. Hvala Danu za to, da je tako hitro pripravil to poročilo in da eh, podpira tudi eh, veliko predlogov za prenovitev, ki jih je podala komisija. Nočem eh, vas zadrževati predolgo, vendar želim spregovoriti o kontroverznem predlogu in sicer eh, predlog spremembe za postopek PIK. Eh, uredba PIK eh, v bistvu že presega Rotterdamsko konvencijo. To, eh, tega mnenja smo mi predvsem, kar zadeva postopek soglasja po prehodnem obveščanju, ki se nanaša na 106 kemikali eh, Rotterdamska konvencija, samo na 43. Kar želim povedati je, Eh, pri tej prenovitvi nikakor nismo hoteli vplivati na uravnotežen, na ravnovesje, ki je bilo sprejeto 2008, ko je šlo tudi za interese eh, izvoznikov kemikali, po drugi strani pa tudi za interese okolja in narave, kar zadeva onesnaženje s kemikalijami. In šele tri leta se izvaja ta postopek in pravzaprav ni eh, bil, bil naš namen, da to tako hitro spremenimo. Ampak prišlo je do, spremen, do spremembe postopkov označevanja in kategorizacije in zato je to bilo pomembno. Treba si je ogledati torej 14. člen po, uh, uredbe o postopku in treba je uh, ugotoviti, ali postopek doluje tako, kot smo si predstavljali. V 30 odstotkih primerov, kljub prizadevanjem komisije ali tudi eh, imenovanega nacionalnega organa, ne dobimo odgovora iz uvoznice. Včasih je več mesecev in včasih tudi več let. Seveda smo si ogledali razloge za to in strinjamo se s gospodom Jorgensenom, včasih je enostavno premalo zmogljivosti za to, ampak uporabljamo tudi mednarodni okvir, ki ga predvidiva Rotterdamska konvencija, da bi ugotovili, zakaj prihaja do teh pomankljivosti. In ugotovili smo, da država včasih ne razume, kako ta postopek deluje v EU, zakaj naj bi. Uh, tu izpolnila nekaj, kar Rotterdamska konvencija sploh ne predvideva. Torej, gre bolj za vprašanje, da je to breme predvsem za uh, izvoznika iz EU, eh, breme, ki ga izvozniki iz drugih držav nimajo. Seveda je treba zagotoviti prej omenjeno ravnovesje, ampak mnenja smo, da naj bi uh, omogočili začasen izvoz v primeru, ko eh, ta ko imamo dokaze, da so v zadnjih petih letih eh, te kemikalije bile izvažane in da tudi ni bilo težav s tem. In če uh, je tako, potem se mi zdi, da lahko izvoznik uh, začasno 12 mesecev nadaljuje z izvažanjem, eh, dokler ne dobi potem ustreznega odgovora države uvoznice. Torej gre za omejen, eh, no izjemo pod določenimi pogoji, nikakor pa nočemo vplivati na ravnovesje, ki je bilo doseženo 2008. Želim eh, povedati tudi nekaj še o dveh drugih predlogih sprememb. Če, ko gre za zunanje zastopanje, mislim, da je prišlo do napačnega razumivanja. Smo za črtanje prvega stavka petega člena, kajti to je sedaj uh, določeno v, te, eh, v pogodbi o Evropski uniji in zato potrebujemo malo drugačno formulacijo, kajti pogodba je tu tista, ki dejansko velja. In seveda države članice so, za, so pristojne za svoje zastopanje na svojih eh, področjih delovanja. In ob koncu imamo še eno skrb. Gre za tehnično vprašanje, ki ga gospod Jogensen ni omenil. Želim na hitro povedati, da eh, smo, imamo težave s četrtim predlogom spremembe. Poročevalec eh, bi. Torej, razlog za skrb je, da bi ta amandma vodil do tega, da bi eh, uvoznice dobile samo, obvest, samo eno obvestilo o teh kemikalijah, se pravi država uvoznica uh, ne bi bila obveščena o višjem številu mešanic, ki pa prav tako vsebujejo določeno nevarnost. In mislim, da to ni v interesu držav v razvoju. E, to je v bistvu vse, kar sem hotela povedati. Hvala odstavk, e, hvala poročevalcu in hvala tudi za vse pripombe. Hvala. Gospa Šumahar, za, to, za ta odgovor se da vama besedo spet eh, poročevalec. Želim pa videti, postaviti samo eno vprašanje komisiji. Eh, četrti predlog spremembe, to si bom ogledal in o tem lahko se še pogovarjamo, mogoče imam, imate prav in lahko umaknem ta amantma ampak kar zadeva soglasje po predhodnem obveščanju, pravite, da imam mogoče prav, da nekatere države ne odgovarjajo, ker nimajo ostriznih zmogljivosti. Ampak tem tudi pravite, da če se mi strinjamo z vašim predlogom, bo nastala situacija, ko bo EU izvažala kemikalije, ki smo jih mi prepovedali omejili, ker so. Ker, eh, predstavljajo določeno nevarnost, izvažamo pa jih v druge države, ker te države nimajo sposobnosti, da rečejo, da jih ne marajo. Jih... No, ne moremo natančno vedeti, zakaj te države ne odgovarjajo, ampak ko poskusimo ugotoviti, eh, so pač govorili tudi o teh administrativnih težavah. Ampak razlika je ta, eh, ali mi uporabljamo naše standarde za izvoz določenih izdelkov ali eh, prepuščamo tem državam, da uporabljajo svoje standarde. Uredba PIK pravi, da je bistveno za tretje države, kako želijo urediti svoj trg eh, kemikali in mislim, da naj bi pri tem tudi ostali. Eh, uredbe PIK ne smemo gledati izolirano ampak kot komiski, komisija poskušamo seveda izboljšati uh, upravljanje s kemikalijami tudi v tretjih državah. Uh, to bomo poskusili tudi na vrhu Rio 20 in tudi v okviru konvencije, kjer poskušamo nekako spraviti več vsebine v to obstoječo konvencijo. Hvala, da je komisija uh, Eh, zelo aktivne na tem področju in zato je mogoče čudno, da se gibljemo tu v napačno smer. Želim opozoriti na to, zakaj pravzaprav gre. Ne pravimo, tako kot so nekateri govorniki nam podtaknili, da želimo proizvajalce kemikalij in izvoznike kemikalij v EU v slabši položaj, kot so izvozniki iz drugih držav. Temveč pravimo, da ne morejo izvažati nekaj, kar je omejeno ali prepovedano pri nas, samo zato, ker drugi delajo isto. Lahko to delajo, če eh, lahko dokažejo, da je to avtorizirano, odobreno v, določ, v državah, kamor izvažajo za določene kemikalije bi to lahko potem to tako predvideli, ampak ne samo, ker to delajo drugi. Razen tega se moramo spomniti tudi eh, glavnega namina Rotterdamske konvencije in sicer zaščite javnega zdravja in okolja in to moramo okrepiti in tega se moramo držati, je pomemben cilj. Hvala poročevalcem v Sinci, predvsem tudi za podporo uh, uh, z, v, pri bolj tehničnih vprašanjih, vprašanju Eke. Um, morali bomo najti še neko ubeseditev za vprašanje uredbe PIK. Ampak. ne bom se odmaknil od svojega mnenja in sicer eh, treba je eh, poskrbiti za to, da je težje dobiti izjeme, kot pa olajšati to možnost. Hvala, Jan, za to delo na tem pomembnem področju in rok za vložitev predlogov sprememb je 15. november. Opowdan kolegice in kolegi, s tem smo spet točno v času, ki je predviden za razpravo s komisarko za varstvo podnebja Konni Henegard, ki jo, Henegard, ki jo ponovno pozdravljam tu v naši skupini. E, samo nekaj tednov nas ločuje od naslednje podnebne konference Združenih narodov. Eh, komisija tudi pre, pripravlja delovni program za 2012 oziroma ga bo kmalo predložila in kmalo bo začel, bodo začeli veljati tudi naši zakoni v zvezi z eh, trgovino z emisijami v letalskem prometu. Eh, veliko tem, ki zanimajo člane tega odbora. O zadnji temi je bila pred kratkim sprejeta zanimiva odločitev v Washingtonu zavrnitev zakona EU strani inštitucije v Washingtonu se mi zdi ignorantna in arogantna. In arogantna zato, ker si pričakujemo, da se drugi držijo naših zakonov, če se moramo tudi mi držati njihovih. Ignorantna pa, ker se enostavno spregleda, da je letalski promet eh, vidno bolj udeležen pri ustvarjanju podnebnih plinov. Eh, tu eh, dobivamo pisma kolegov iz drugih področji, ki ravno tako postavljajo pod vprašaj trgovino z emisijami v letalskem prometu. Naš odbor podpira to, kar smo sprejeli pred nekaj leti. In seveda nas zanima, kaj nam boste povedali tudi o tej točki, gospa komisarka. Prisrčno dobrodošle, beseda je vaša. Hvala, Jo Leinen, hvala, gospod predsednik, hvala, da ste me povabili na ta strukturirani dialog. Predsednik je nekako že pojasnil, da želim govoriti ne samo o konferenci v Durbanu, temveč tudi o delovnem programu in tudi Eh, bom podala nekaj pripomb v zvezi z eh, letalskim prometom, kar je bilo ravno kar omenjeno. V delovnem programu eh, smo vključili veliko predlogov, koristnih predlogov iz vašega odbora. Hvala za to. Torej, tako, kar zadeva izvajanje letošnjega programa, kot tudi program za naslednje leto, ki ga bomo sprejeli naslednji torek. Barroso je že v svojem govoru o stanju unije bil zelo jasen in rekel, zakaj je boj proti podnebnim spremembam še naprej pomemben. To ostaja ena naših ključnih prednostnih nalog. V govoru o stanju unije je rekel, da bomo ustvarili nova delovna mesta, če bomo stavili na inovacije, tudi na zelene tehnologije. Zelena ekonomija in rast grista skupaj in to je jasno tudi iz pisma, ki ga je Barozo pisal gospodu Buziku in sicer, da tudi pogajanja o proračunu, da je tudi pri tem treba upoštevati naše podnebne ambicije najpomembnejši cilji leto so bili sprijetje eh, časovnice za 2015, kar zadeva nizkooglično eh, industrijo in tudi ustrizne proračunske postavke. Torej o nizkooglični industriji sem že večkrat govorila, danes ne bom govorila o tem. Gre tudi um, za poročilo Krica Davisa in tu bomo dobili tudi input parlamenta in upam, da boste potrdili naš pristop in sicer kako bi maksimalizirali to, kar je možno doseči pri energetski učinkovitosti in mogoče doseči celo več, kot je določeno v cilju 2020. Eh, potem eh, komisija je želi pri prihodnem proračunu upoštevati predvsem tudi vprašanja podnebja. Najmanj 20 odstotkov naj bi bilo možno jasno pripisati doseganju podnebnih ciljev. Komisija je poslala močan signal, da naj bi bil proračun uh, usklajen s cilji strategije 2020, predtem s ciljem uh, prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Naši predlogi v zvezi s strukturnimi skladi, s kmetijstvom in tudi s infrastrukturo jasno zrcalijo te prednostne naloge. V strukturnih skladih eh, bo prišlo do potvojitve denarjev, denarja za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije in tudi v skupni kmetijski politiki želimo okrepiti eh, to zeleno komponento in vidimo tudi spremembe v infrastrukturnih predlogih, kajti poudarjamo predvsem javni prevoz, eh, potem tudi notranje reč, rečne poti in tako naprej. Torej, da ne bomo podpirali samo izgradnjo avtocest, temveč eh, se bolj osredotočili tudi na javni promet. Eh, državam članicam smo eh, poslali in tudi Evropskemu parlamentu informacijo o direktivi o kakovosti goriv. Vem, da mnoge zanima ta dosje komisija je uh, se lotila zelo uh, na obsežen način tega, kar zadev predvsem plin izkrilavcev. Uh, eh, sedaj se bomo seveda tudi pogovarjali z državami članicami in potem poslali ta predlog vam v pregled. Uh, Eh, kak, eh, torej direktiva o kakovosti goriv, eh, tu se ukvarjamo predvsem tudi z vprašanjem zamenjave namembe zemlišč, kjer bi lahko pridobivali to nafto oziroma zemeljski plin. Na vsak način se moramo potruditi, da bomo to stvar zastavili na ustrezen način. Eh, bom poskusila gov, eh, govoriti malo bolj po časi. Eh, torej, v tej direktivi upamo, da bomo še do konca tega leta lahko vam posredovali ustrezen predlog. Eh, dovolite, da se nakratko ločim, lotim tudi eh, vključitve letalstva v ETS. Večina na uh, uh, uh, držav članic je sprejela um, um, torej predlog, da naj, ne bi vključili uh, tega v ETS. Torej, torej Eh, gre za pogovore v okviru ICAO in sicer gre za to, kaj države ne želijo storiti ali kaj želijo doseči na tem področju. Želim vas opozoriti na to, da argumenti nasprotnikov eh, in vsi jih poznamo in eh, dolgo se je razpravljalo o tem, že ko je komisija sprejemala ta predlog in tudi vi skupaj s svetom uh, ko smo sprejemali to zakonodajo in sicer z zelo veliko večino, opozicija, ki jo vidimo sedaj, eh, je um, um, torej aktivna tudi že od leta 2005 naprej in predvsem prihaja ta odpor strani ZDA in nekaterih drugih držav in sedaj postaja tudi močnejši. In sicer gre za brezobzirno lobiranje. Um, in bilo je možno s tem nekako vplivati na ministre različnih držav, ampak njihovi argumenti so zelo šipki. Uh, eh, torej, mnenje z oktobra zelo jasno pravi, ni res, da je naša zakonodaja v nasprotju s konvencijo iz Čekaga, ni res, da ni v skladu z UNFCC-jem in ni res, da ni v skladu z uh, ICAO, ni res, da je to ekstrateritorijalno in ni res, da je to davek. Torej, po posameznih točkah začasno mnenje je predhodno mnenje v glavnem podpira to stališče EU slišamo, slišimo tudi odpor IKAO, ampak moramo se zavedati, da strokovnjaki IKAO so prišli do po podobnih zaključkov 2004 o tem, eh, nasprotniki ne govorijo veliko, ampak že 2004 je IKAO rekel, da bi bilo dobro, če bi imeli ETS in trgovanje z ETS-om, e ETS to je boljše, kot drugi ukrepi in če bi s tem začelo, začeli, bi bilo dobro, če bi začeli na regionalni ravni. Torej, mnogo zgodovine je nekako izgubljene pri tem, ampak moramo biti zelo jasni, da imamo dobre temelje in da ne govorimo o nekih ohlapnih idejah EU, temveč o zadevah, ki so že v naši zakonodaji. In tako v um, svetu za promet, kot tudi za okolje. Torej, povabili so me, da jim poročam, kako daleč smo in zelo jasno sem jim povedala, tudi v IKO prejšnji teden, eh, države članice EU zelo jasno branijo stališče EU in ni prišlo nekako do ločevanja med državami članicami. Vsi so se držali skupne linije. Uh, V Evropski uniji se trudimo za globalne rešitve in s tretjimi državami želimo pri tem seveda sodelovati, ampak moram reči, da v prejšnjem tednu in tudi v prejšnjih tednih v teh razpravah nisem slišala nič novega od kogarkoli, kar bi. Uh, nam olajšalo priti do neke eh, globalne rešitve v doglednem času, ampak eh, Evropa se temu ne bo odpovedala. Želim povedati tudi o glav, nekaj o glavnih prioritetah za 2020, torej ustrezno izvajanje eh, podnebnega in energetskega svežnja, to je ključna prioriteta predvsem. Eh, v zvezi s tretjo fazo EU ETS, ki se začne 2014. Podpiramo tudi druge ukrepe eh, eh, in sicer CO2, omejevanje CO2 iz avtomobilov. Tudi tu želimo več inovacij. Potem uh, Ja, pri pomorskih emisijah si želimo prav tako več eh, napredka in eh, tudi parlament nas je za to že zaprosil. Prihajam ravno od tretjega srečanja deležnikov, kjer smo se z njimi pogovarjali o napredku, torej trenutno posvečamo temu vprašanju veliko pozornost. Potem tudi uredba EFKAS, ki je predvideva eh, stroškovno učinkovito znižanje emisij na tem področju. Potem naslednje leto bomo pripravili tudi teren za strategijo za izvajanje, ki je predvidena za 2013. Italijanski, francoski in tudi drugi eh, kolegi eh, pravzaprav prav gotovo tudi že nastrpno čakajo na to. V naslednjem letu eh, želimo nadaljevati tudi aktivno pogajanja, da bi prišli do zavezujočega sporazuma, eh, ampak to je seveda povezano s Durbanom in dvemi cilji, eh, dvema ciljema, ki smo si jih zastavili. Sedaj pa nekaj o konferenci v Durbanu. Mislim, da je pravično povedati, prav povedati, da eh, to, da je moje mnenje eh, v glavnem usklajeno s tem, kar ste zapisali v svojo resolucijo. In trudimo se seveda, da bi pripravili do, dober osnutek resolucije in naslednji teden bomo razpravljali o tem. Durban bo dobra priložnost za dosego nadaljnega napredka. Um, Eh, pri tem eh, se bomo opirali na Kulbenhaven in Cancun, ampak eh, Durban ne bo konec poti. Zaupamo, zaupamo, da bomo v Durbanu operacionalizirali to, kar smo sprejeli v Cancunu in da bomo obravnavali to, kar je ostalo nerešeno v Cancunu. Ena od ključnih zadev je, oblika, je zakonska oblika eh, cilj EU ostaja ambiciozen, obsežen, eh, zavezujoč okvir, ki pokriva vsa področja, tako da bomo eh, ostali pod, dvema, pod tema dvema stopnjama. Seveda eh, se moramo držati tudi kjotskega protokola, vendar drugo, eh, drugo obdobje zavez eh, Evropa je pravzaprav eh, sama, svet eh, ne bo ostal pod tema eh, dvema ciljema. Norveška, Švica, kar zadeva ta dva. Torej, glavno vprašanje ostaja. Eh, kaj bodo druge države, torej gre za ti um, zvišanje temperature za ne več kot dve eh, stopinji. Eh, v Durbenu gre torej za to, da presežemo to delitev Kyoto in ne Kyoto. Vse države, razvite in države v razvoju, bodo morale prispevati svoj pravičen delež v tem svetovnem podvigu. EU e Eh, razmišlja o drugem kjotskem obdobju, ampak samo kot del širšega svežnja, kjer se vsi emitenti vključijo v ta širši okvir in kjer gre predvsem za okoljsko integriteto. Torej, mi se trudimo eh, v Drbenu doseči, da dosežemo eh, časovni načrt z jasnimi roki za dosego obsežnega okvira z uh, udeležbo vseh večjih emitentov in se pri tem opiramo na kjotsko arhitekturo z seveda naborom pravil, ki uh, jih moramo dogovoriti v Durbenu s partnerji iz držav, eh, razvitih držav in ne držav v razvoju, se moramo pogovoriti, kakšne uh, korake so pripravljeni storiti v Durbenu pri tem skupnem prizadevanju. Preden bom končala, želim povedati, da smo v zadnjih mesecih videli nekaj eh, več razumevanja za evropsko stališče. Želim predvsem povedati, da mnoge države v razvoju razumejo, da če sprejmemo drugo eh, obdobje zavez brez pogojev, bi to pomenilo, da bi se pritisk zmanjšal, Torej, to velja za vse večje kom, eh, ekonomije v eh, razvitih državah in manj razvitih državah. In to je kritično za nas, torej, da to zastavimo ustrizno. Ni dovolj, če imamo nek časovni načrt, eh, ko, ki bi pravil, nekje v prihodnosti se nam bodo pridružili tudi drugi. To je premalo. Potrebujemo tudi jasne ruke. Ampak to je ena torej, pomembnejših nalog za drben. Mislim, da je evropska pozicija pridobila več podpore, naprimer v pripravljalnih konferencah so drž nekatere države razumile, zakaj je to pomembno e, e, in seveda treba je razumeti, da to prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Potem še nekaj, kar se navezuje na Cancun. Eh, eh, blažitev, eh, torej neučinkovitost eh, sedanjih ukrepov in predvsem treba je začeti proces, da bi eh, povišali nivo ambicij za dosego ciljev iz Kjota. Torej, pri financiranju pa je še posebej pomembno, da mi kot EU komisija in 27 držav članic, da izpolnimo obljube iz Kubenhagna. To pomeni veliko za psihologijo okrog teh pogajanj in zato bomo letos ponovili vajo iz lanskega leta, ko smo Uh, natančno napravili račun, kaj smo podprli 2011, koliko denarja smo dali, uh, ki smo, eh, do, do katere stopnje smo eh, izpolnili obljube, koliko smo dali za blažilne ukrepe, koliko za gozdarstvo in tako naprej. Koliko smo pomagali najbolj randljivim državam in najmanj razvitim državam. To je torej vprašanje financiranja v Durbenu, bomo govorili seveda o dolgoročnem financiranju, koliko, kje dobiti 100 milijard, eh, ki jih potrebujemo vsako leto do leta 2020 z eh, inovativnimi viri, z javno-zasebnim partnerstvom, ampak vprašanje je tudi. Torej, torej kaj eh, med 2014 in 2020? Če eh, naj bi od 2020 tako bilo, potem je lepo, ampak kaj do takrat? In zato eh, moramo seveda paziti, da, še, da bo že sedaj za partnerje razpoznavno, da bomo tudi od 12. 2013-2020 prispevali svoj delež k dosegi tega cilja. Ampak edini eh, cilj Durbana naj ne bi bil, da bo Evropa plačala, da bo zagotovila financiranje. Financiranje je samo del svežnja. Eh, ne more biti tako, da eh, financiramo nekaj v Afriki, da bi dosegli eh, določen cilj, temveč moramo seveda eh, opozoriti na to, da se financira nek specifičen, specifičen ukrep s specifičnim namenom in to mora doseči tudi svoj učinek. Hvala, komisarka. Kone Hedegard, seveda vidimo, kako ste angažirani in to je zelo pomembno pri, pomembni, pri tem pomembnem vprašanju. Seveda vas podpiram, kar zadeva trgovino z emisijami eh, za letalstvo. Mnogo je lobiranja proti, argumenti so vedno isti. Eh, hočejo ustaviti to zakonodajo, ampak pogosto je tako. Potem, ko nek zakon obstaja, pa vidimo, da ni tako slab in se tudi drugim ne zdi tako slab. No, torej Kyoto, da Kyoto 2, da ali ne, razprava bo še potekala. Imamo kar 11 prijavljenih besedi. Torej, to pomeni, da bo vsak imel na razpolago samo dve minuti, zato bi pač uh, predlagal, da začnemo pri uh, koordinatorjih. And, uh... Eh, Hvala, hvala tudi Koni Hedegard za njeno poročilo. Imam konkretno vprašanje. V Financial Timesu je danes eh, članek v zvezi z komisijskim modelom Primis in sicer za Roadmap 2050, da je to privatni model Atenske eh, univerze, da ni dovolj transparenten in da eh, sklepi niso Eh, neposredno razumljivi. Prosim, gospa komisarka, povejte, ali to drži ali ne. In tudi prosim, da ko govorimo o tako pomembnih stvarih, kot je to 2050, da razpolagamo z transparentnimi modeli zaradi tega, da povečujemo našo verodostojnost. Drugo vprašanje, srinjam se z vašo oceno glede Kjota. Tu ne gre samo za to, da eh, mi edini kot evropejci to financiramo naprej, eh, celoten svežen, to je prav gotovo ena najbolj kritičnih eh, točk, ki jo moramo pojasniti v Durbanu. Čestitam komisiji tudi za mainstreaming v strukturni skladi in ta kap, torej vezava na 20 odstotkov, to se mi zdi odlična ideja. Mi kot Evropska unija bi morali poskušati, poskušali določiti te cilje cilje. E, govorili smo o učinkovitosti, moje stališče je zavezojoči cilj, ampak veliko fleksibilnosti za države članice, zato da bi dejansko lahko poštevali razlike. E, in upam, e, da bodo države članice lahko prispevale svoje glede financiranja, kot že rečeno, sem realist in ne pesimist, pa tudi ne optimist. Eh, če si pogledamo pretekle mesece in pretekla leta, eh, s katerimi problemi se ukvarjamo tu v Evropi, no upam, da bodo k malo minili. Merklova je rekla deset let eh, turbulenc. Fion je rekel, smo v času preloma. Gospodarsko težišče se pomika v smeri proti Aziji. Mislim, da moramo o tem razmišljati, ko govorimo o financiranju. Eh, hvala, Richard, nimamo več časa. Linda McEwan. V zvezi z eh, letalstvom imate podporo v bistvu vseh eh, članov tu in tudi kar zadeva vprašanje mm, finančnih vidikov. Torej, vem, da smo se pogovarjali o tem tudi v drugih odborih. Sveda k stvari bi želeli pritegniti tudi druge države, kot naprimer Kanado, ampak eh, naj vas nekaj vprašam v zvezi z biomaso. Dejansko nočemo se znajti v isti zmedi tudi v zvezi s tem. Eh, komisija naj bi oblikovala neke kriterije v zvezi z vzdržno rastjo. Velike držav članic nimajo volumetričnih eh, kriterijev in eh, torej. Ne vemo, odkot prihaja biomasa, ne vemo, če je to vzdržna pridelava. Torej, rada bi razpolagali z ustreznim načrtom tudi za biomaso. Hvala lepa. Gospod Kramer. Zdaj, kot sem tudi cim. Čisto na kratko, v zvezi z Aviation ETS. Eh, želim še enkrat podariti, da to ni neka inštitucija v Washingtonu, to so eh, vlade vsega sveta, eh, ki skrbijo za civilno letalstvo. To ni neka inštitucija, ki je nekaj odločila. Seveda, ta resolucija ni pravno zavezujoča, vendar pa je to močan signal In eh, tako kot smo slišali v preteklih eh, tednih, nas to tudi ne preseneča, da je prišlo do te odločitve. Od gospe Hedegard eh, želim slišati, ali moramo v zvezi z odločitvijo ICAO Eh, računati s tem, da države, ki so v opoziciji, tudi ostanejo v opoziciji in da nam sploh ne bodo dale ponud za ekvivalentne ukrepe, kako bomo s tem ravnali, ali sploh obstajajo eh, tretje države, države nečlanice, ki so podale predloge za ekvivalentne ukrepe ali ni tako, eh, da EU v zvezi z Drbanom, da je glede te odločitve nekoliko politično oškodovana. Razvoj v preteklih mesecih bi morali počasi priznati, da te tretje države Eh, te problematike niso eh, masivno pocenevale. Skratka, vprašanje je, ali je dejansko dovolj, da eh, z neko trmo še naprej sledimo tej temi, ali diplomatska in ekonomska škoda za Evropo vendarle ne bi bila previsoka zaradi tega. Hvala, Karl Schlüter. Yeah, ja, okay, thank you. Hvala lepa. Zelo sem vam hvaležen, da ste zauzeli odločno stališče v zvezi z letalstvom in tudi kar zadeva tudi cilj za leto 2013 na področju pomorstva in moramo pokazati preostalemu svetu, da jemljamo stvari resno in da sprejemamo ukrepo, ne glede na to, tko to prihaja. Nekaj naj povem še v zvezi z ETS eh, in tudi kar zadeva recimo uporabo gozdov, zato da se izognemo drugim odgovornostim. Ko govorimo o ETS-u, moramo imeti v mislih nacionalne ciljne vrednosti. In ko govorimo potem tudi o bituminoznem pesku, o oljnih skrilovcih in tako dalje. Seveda moramo gledati tudi nekoliko dlje v prihodnost. Eh, ali si lahko zamišljate, da lahko združimo eh, ambiciozne podnebne politike in eh, hkrati, da ohranjamo trenutne ravni financiranja? Študije dokazujo, da je zelo malo možnosti, da bomo dosegli cilj dveh stopin. Do leta 2050 v resnici bi morali priti na, na ničlo in torej bi bi morali absolutno skrčiti toplogredne emisije toplogrednih plinov, veliko bolj ambiciozno, torej kaj naj storimo za to, da nadomestimo investicije na nekaterih področjih, ker pač nekateri bodo morali nehati proizvajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi jaz naj ponovim. Um, pohvalo, ki so jo izrazili predgovorniki glede na stališče, ki ste, jo, eh, ki ste ga zauzeli, predvsem kar zadeva letalstvo in kar zadeva tudi pomorstvo. Eh, imam dve točke, ki jih želim izpostaviti. Ena točka zadeva kjotski protokol. Eh, seveda mm, sem prepričana, da bi bilo zelo škodljivo, če Evropska unija se ne bi zavezala za drugo obdobje kjota že vnaprej na tak način bi posredovali zelo negativni znak državam v razvoju in bi lahko povzročili negativne reakcije od ljudi, od katerih bi želeli, pri katerih bi želeli spodbiti pozitivne reakcije. Ampak. Uh, lahko govorite o teh umestnih rešitvah, ki jih zasledujete, te kompromisne rešitve, ki jih zasledujete v Drbenu, kar zadeva smernice, časovnico in tako druge okvire. Eh, mi lahko poveste, kaj mislite, kako so lahko te časovnice lahko korisne z ozirom na resničevanje tega, kar je bilo sprejeto v Cancunu in ali mislite, da pri zasledovanju teh eh, umestnih rešitev ne. Eh, nekako posredujemo takih malo bolj depresivnih signalov, eh, nekaj, kar nas lahko potre, glede na to, da se nekako odpovedujemo bolj ambicioznim ciljem. Ne mislite, da to lahko ima negativne posledice, nas ne bi smelo to skrbeti, glede na to, da lahko na tak način posredujemo negativne sporočila. Eh, odbor NV dejansko Eh, je pač eh, ugotavljal, da kako se moramo pripraviti na Durban. To, o tem smo se že pogovarjali že lansko leto in predsedujoči jo prekinja gospod Florenc. Ja, ich, eh... no, če pomislim na Eh, zadnje sklepe sveta, potem nisem tako prepričan, ali že imamo odgovor na Durban. Kajti vse stvari so še ostale odprte eh, glede vprašanja dveh stopin, glede vprašanja kakonskega sporazuma, kako se bomo tega lotili, eh, kako bomo spodbudili oglični trg po vsem svetu. Nisem tako prepričan, če smo mi evropejci že našli pravi odgovor. No, takrat v Kopenhagnu, kar smo tam doživeli, to je bil zelo arogantno vtis, ki so ga zapustili evropejci. Zanimalo bi me nekoliko več o tem, kako bi to dejansko lahko šlo. Uh, da bi Kyoto 2, 3 ali kakorkoli ga že menujemo, pomezali z LCA trackom, eh, kako bi to lahko že predhodno eh, razpravljajo o tem z delegacijami, ne šele v Drbanu, ali obstaja kakšna pravna podlaga za to. Skratka, eh, obstajajo dobre namere, ta ali ona ponudba, da bi šli še dlje, deloma je to tudi razumljivo, vendar pa s tem, da gremo samo naprej, nam tudi ne bo uspelo. Kakšna je dejanska praktična strategija za to, da bi določene stvari nekako otirili že predhodno? Hvala, Matijas Kote. Ja, hvala, Koni Hedegar, tudi za angažma da komisija ohranja svoje stališče glede ureditve tega vprašanja tudi s tretjimi državami in tudi hvala za jasne besede, kar zadeva ETSN pomorski promet ne želim poglabljati te teme, ampak eh, bi želel eh, spregovoriti o eh, CO2 na avtomobilih 2012-2013. In sicer mislim, da si vedno pogledamo samo avtomobile, ki obratujejo, ampak kar zadeva celoten e, življenjski eh, ciklus. Ali obstajajo e, namere komisije, da si to pogleda, kako se avtomobili proizvajajo, koliko CO2 ja, se sprošča, ali lahko proizvajamo tudi CO2 neutralno, da bi morda to upoštevali v tej reviziji, da bi upoštevali ekološke inovacije. kar zadeva pogajanja. Prišli smo sicer že daleč v Evropi za našo zakonodajo za podnebno zaščito, vendar pa smo vedno frustrirani, ko pogledamo, kaj se dogaja druge. Ali ni potrebno, da bi tudi med konferencami vzpostavili nekakšno podnebno diplomacijo in sicer v Evropski službi za zonanje delovanje? Eh, včasih imam občutek, da se sicer zelo trudite, se borite, ste angažirani, eh, ampak včasih samo stopicate na mesto, včasih so na drugi strani zidovi tako visoki, da bi morda lahko tudi med konferencami vzpostavili nekakšno podnebno diplomacijo, zato da bi lepega dne dosegli uspeh in da eh, ni vsaka konferenca samo majčken korak naprej. Andreja eh, Canoni. Andreja Zanoni. Hvala, predsednik. Dobrodošla, gospa komisarka. Zelo pozorno sem poslušal vaše besede. E, povsem eh, mi je jasno, da si bo Evropska unija mm, prizadevala na 360 stopinj za to, da se bo borila proti toplogrednim, eh, proti podnebnim spremembam, govor je bil o uh, pre, prometu, o lahkem prevozu, ampak naj vas opozorim na en konkretni primer, ki je sicer omejen, ampak ki negativno vpliva na lokalne razmere in podnebje. Jaz prihajam iz Veneta v Italiji in uh, v Venetu se načrtuje izgradnjo uh, torej elektrarne na premog, uh, ki. Um, kjer se bo uporabljalo 10, eh, to, 10 ton CO2 vsako leto. Gre za premog, ki eh, ga bomo uvažali eh, iz Indonezije in sicer na, preko morskih ladjah in tudi sistem za zajemanje CO2 je neizvedljiv, kar ti bi stal eno milijardo evrov. Leta 2011 italijanska vlada je izdala odlog in to je storila v sodelovanju z deželo Veneto in sicer zato, da bi se izognili um, direktivi um, 85.337 o vplivu na okolje. Državljani menijo, da um, to uh, elektrarno ne bi smeli uh, izgraditi, ker nekako nasprotuje um, stališču Evropske unije, kar zadeva um, onesnaževanje stanje. Dejansko v Italiji smo priča celi, celi vrsti katastrof zaradi podnebnih sprememb in s petimi milijardami, 2,5 milijarda stroškov predsednik ga prekinja. Katero je vprašanje? Razumeli smo, katera je zgodba, ampak povejte nam, katero je vprašanje, ker nimamo časa na razpolago. Če ne predamo besedo Arzenisu, kaj namerava storiti komisijo v zvezi s tem? Krito na Arzenis, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa komisarka, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost. Barbara Debran vam je posredovala neko pismo v vezi z drugim obdobjem, eh, drugim ciljnim obdobjem. In sveda, eh, očitno je, da ne bomo ničesar izgubili, če se bomo združevali. Očitno je, da če bomo izgubili zagon iz prvega obdobja, bo to pomenilo, Mm, da ne bomo imeli nikakršnega zavezujočega eh, sporazuma, predvsem z ozirom na države v razvoju. Torej, mi niso jasne naše taknik, taktike. Če se ne bomo zavezali, eh, kaj bomo dosegli, kaj bomo pravzaprav izgubili ali pridobili. In druga stvar. Torej, razen letalstva govorimo tudi o pomorskih emisijah in zavezani smo, da sprememo ustrezne ukrepe na tem področju, če ne prije do izboljšav. In sicer do leta 2013 prišlo je do novega dogovora tudi med poletjem in eh, tudi Dejansko je, gre za sporazum, ki zavezuje tako industrijske države kot države v razvoju in sicer za zmanjšanje do 20 odstotkov do leta 2030. Eh, naša časovnica pravi pa 40 eh, odstotkov do leta 2060. Torej, kaj nameravamo doseči? Hvala lepa, gospod Liza. Danke, Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka, za vaše jasne besede. Čisto na kratko, tri vprašanja v povezavi z predlogom za energetsko učinkovitost komisarja Oettingerja. Razpravljamo tukaj v hiši, o tem se razpravlja tudi v svetu. Eh, ali bi v zvezi z absolutnimi prihranki, ki jih eh, predlaga komisija, prešli na relativni cilj energetske produktivnosti? In sicer me zanima vaše mnenje. Ali se strinjate, da to lahko prispeva k temu, da ob recesiji, ki je žal ne moremo izključiti, pristanemo pri 30 odstotkih zmanjšanja CO2-ja, da zaženemo gospodarstvo, pa da nam bo to uspelo z 20 odstotki in da bi bilo bolje morda gledati na komisijski predlog tudi z tega vidika in ga pod, sprejeti nespremenjenega. Drugič, čisto na kratko, vas želimo pogumiti, da bi se eh, konstruktivno lotili eh, teme carbon leakage pri direktnih emisijah. Tu še čakamo določitev komisije naprimer eh, za jeklarsko industrijo, za um, industrijo aluminija, da bi dobili ustrezen okvir za načrtovanje, potem letalski promet. Podpiram vaše mnenje, tako kot tudi mnogi kolegi tukaj v odboru in želim pa dodati še dva argumenta. Uh, obro, obre, uh, me, podkrepitev za medcelinske eh, lete je v zvezi za ETS zelo majhna in sicer gre za pristojbino 50 evrov, eh, za eh, enak let pomeni ETS 2 evra. V Združenem kraljestvu je celo 65 funtov za določene lete. Skratka, EU se zdi kot nekakšen easy target, kot eh, zelo lahek cilj in to je mogoče ločiti med soj. Torej, vprašanje, zakaj imamo tako malo zaveznikov? Ali je morda možno, eh, da se bo predsednik Barozo še enkrat zavzel za to stvar in da bi se zavzeli za naše stališče v Drbano? Vsaj eh, v Drbano moramo najti zaveznike za to vprašanje. Gospa Hasim. Hvala, predsedujo, predsednik. Soglašam se kolegi, ki so spodbudili komisijo k temu, da zauzame odločno stališče v zvezi z emisijami v letalstvu. Jaz tudi želim izraziti svojo podporo cilju, mm, torej vključevanja vprašanja podnebja eh, tudi v evropski proračun in vse ostale politike. Ne nazadnje tudi povezava z energetsko učinkovitostjo in tudi z vprašanjem trgovanja z emisijami. Vemo, da če cilji za energetsko učinkovitost se konkretizirajo, potem bomo imeli preveč kreditov za emisije v okviru ETS-a, e cene bi lahko padle in bi torej a, sektori izgubili spodbudo za zasledovanje bolj zelenih naložb. Torej, načrtujete, da prilagodite zgodnjo mejo za ETS, e zato da bo to v skladu s politično voljo komisije, ki jo je izrazila leta 2020. Eh, v zvezi z, mm, eh, v okviru direktive za energetsko učinkovitost in zato, da bo to tudi v skladu z eh, stroškovno učinkovito linijo do, kar zadeva zmanjšanje za 25 odstotkov do leta 2050. Hvala lepa. Naslednji govornik. Rad bi vprašal komisijo katera merila za uspeh si je zastavila za Durban in predvsem ali mislite, da a, imate podporo v zvezi s tem. Seveda, če tega ne bomo dosegli, potem a, lahko pride do totalnega neuspeha, ampak je zelo pomembno, da tisti, ki menijo, da ta prostopek Združenih narodov mora nadaljevati, potem eh, to moramo uporabiti tudi konkretno. Eh, nekateri eh, dejansko po Kopenhavnu so se spraševali, ali sploh še obstaja postopek COP. Tako se je dogajalo tudi v Cancunu, ali je to že mrtvo. Torej, v Drbenu moramo pokazati, da je COP postopek še vedno živ. In v povezavi s tem, Eh, se sprašujemo v zvezi s Kjotom. Ali pričakujete, da bomo zaokrožili to vprašanje v, Kjotu, v Durbanu? Eh, nisem popolnoma prepričan, kaj predvidevamo. Imamo časovnico eh, za drugo obdobje, za drugo ciljno obdobje, ali je to del časovnice, je to zavezujoče za nekatere in za druge pa ne. Kar pa zadeva države v usponu, ali želite, da uh, zauzamejo določene zaveze, recimo, kdaj bodo dosegli, uh, dosegli vrhunec emisij in kdaj se bo začelo zmanjševanje, o čem se sploh pogovarjamo. In zadnje vprašanje, praktično vprašanje. Kako si zamišljate vlogo delegacije iz Evropskega parlamenta? Mi smo vedno zelo zadovoljni z za vašimi prizadevanji, e, zelo dobro nas zastopate. Uh, Ampak m, mm, vidimo velikih razlik v, novem, eh, v novi pogodbi, eh, ne razumemo, katera je naša nova vloga v skladu z novo pogodbo. Morali bi imeti več usklajevanje med svetom, parlamentom in komisijo. Zelo dobro vprašanje se oglašam in tudi podpredsednik eh, bi moral sodelovati pri tem. Zadnja govornica Margarete. Uh, ja, bom govorila dansko koni. Uh, najprej uh, lahko rečem, da podpiram vsa prizadevanja v zvezi z IKO. Vem, kakšen boj je bil za to potreben. Tudi sama sem se že okvarjala s tem. Skratka, polno podporo imate z moje strani za to, kako pa izgledajo stvari z denarja. Fast start money. Uh, Ali ste s tem zadovoljni? EU eh, e se je to zavezala. Ali bomo v prihodnje lahko več investirali? Ali bo to pravi denar, dodatni denar, ne to, kar bomo odzeli nekje drugje? In če ne bi temu bilo tako, potem me zanima. Eh, kako bi to lahko resničiti na ravni EU. Eh, toliko časa, eh, dokler se k temu zavezujejo samo individualne države. Ali bo to postala enaka vsota ali obstajajo načrti za realizacijo, kajti potrebujemo skupno strategijo tudi glede denarja. Hvala. Imamo še eno vprašanje, ki so ga mnogi izpostavili v zvezi z našo strategijo glede na Kyoto 2. Koliko razumem, bi vi želeli doseči več oziroma večji več eh, podpore? Mm, morda moramo počakati do 2013, 2014 ali 2015 najkasneje. Ampak, če bi imela Evropska unija res imela nekaj a, eh, ponuditi, potem recimo bi lahko šlo za enostransko zmanjšanje za 20 odstotkov, recimo skozi našo okoljsko zakonodajo in potem bi lahko pritegnili še druge. Če preboramo na resolucijo, kateri bomo sklepali prihodni teden, potem eh, boste videli, da vse buje tudi navezovanje na eh, vaše sporočilo, torej 20 ali več odstotkov. 20 odstotkov ni ponudba za nikogar, mi smo se za to odločili enostransko. Torej ne razumem, v, v kakšnem smislu bo s tem lahko Evropska unija pritisnila na druge, da k temu pristopijo v naslednjih nekaj letih. Torej veliko vprašanj in malo časa. Hvala lepa, hvala lepa za vse te spodbude. Seveda se ne bom spuščala v podrobnosti, eh, ampak to bom vse zbrala. nima smisla uporabljati spodbude. Uh, to, zato smo se odločali vse čas v preteklosti. Recimo tudi industrija se je odločala za to, električna združenja in tako dalje. Torej, ni nikakršne skrivnosti pri vsem tem. In vse je zelo jasno zapisano v dokumentu komisije seveda morda je prišlo tudi do nesporazumo, ampak tukaj ne gre za nikakršno skrivnost, kot nekateri mislijo. Kar zadeva prožnost za države članice, kar zadeva energetsko učinkovitost, da, seveda, moramo imeti določeno prožnost, ampak hkrati moramo tudi si zagotoviti, da imamo standarde, da imamo pravila, da ostajajo določbe, predpisi. Če pride do uh, pač odstopanja trga do neuspeha na trgu, seveda to mora biti potem stvar, ki, za katero moramo biti vsi odgovorni. Še ena stvar, seveda moramo imeti določeno prožnost, ampak ko tako zelo poudarjamo skozi komisiji in predlog za večletni finančni načrt, potem moramo potem biti e, gotovi, da bomo res lahko tudi potem pobrali ves potencijal in izboljšali učinkovitost. Naj, najcenejši instrument za izboljšanje je dejansko ravno energetska učinkovitost. In dejansko moramo uresničiti ta, to stroškovno prednost. Druga stvar. Govorili ste o biomasi. O tem se bomo, s tem se bomo ukvarjali v naslednjih mesecih, tednih in dejansko bomo oblikovali predlog do konca tega leta. Zelo se zavedamo tega vprašanja kaj pa ekvivalentni ukrepi, temu se bomo posvetili za drugimi stranmi, moram priznati, da Eh, dejansko o tem mediji veliko govorili, imeli smo razprave o ekvivalentnih ukrepih v različnih državah. Eh, pred dvema tednoma smo imeli delegacijo na Kitajskem, kjer smo se tako tudi pogovarjali o tem. Bila sem v Rusiji prejšnji teden in ta, ta mesec bomo imeli tudi ekspertni sestanek med ruskimi in evropskimi strokovnjaki za proučevanje ekvivalentnih ukrepov in vsi bodo sodelovali pri tem. Torej, absolutno se posvečamo temu tudi z drugimi državami, tudi na srečanju IKO prejšnji teden. Smo imeli evropsko delegacijo in smo se nekoliko tudi temu posvetili, torej dialog poteka. Spraševali ste me, če bo Evropska unija oškodovana zaradi tega letalskega sporazuma. Moram reči ne. Na vseh ostalih področjih vse države, eh, ostale države so eh, prosile Evropsko unijo, naj gremo naprej, naj bomo bolj ambiciozni. In torej rekli smo, v redu, zakaj pa ne bi nečesa tudi dosegli na področju letalstva, glede na to, da vse eh, druge države se zahvaljujejo Evropski uniji, ker se je končno resnično odločila, da se loti tudi tega področja. To, tukaj imamo zelo dobro zakonodajo, najboljšo od leta 1997 in torej tukaj predlagamo, da bi vključili tudi letalstvo kot panogo. Seveda, eh, bremena, bremena ne, bodo, ne, ne bo smel nositi samo ta sektor v Evropi, ampak na tak način, da ne bomo oškodovali naših letalskih, evropskih letalskih prevoznikov, ampak tako, da bomo pomagali. Uh, Zelo pomembno je eh, dejansko, kako nam lahko vi kot eh, poslanci pomagate za to, da bo eh, predlog ustrezno oblikovan, kajti dejansko vsi letalski prevozniki bodo začeli se pritoževati, če ne bomo tega dobro formulirali zato da bodo lahko prihranili dva uh, evra, bi lahko uh, se zelo uh, eh, zoprstavljali in bi lahko nasprotovali uh, recimo eh, tukaj recimo gre tudi za eh, odločitve v zvezi z letalskimi potpi, potmi iz Evrope na Kitajsko, če naj gredo preko Bližnjega vzhoda ali preko Abu Dhabija in eh, torej 85 odstotkov vseh dovoljen bodo pridobili brezplačno. Prihodnje leto 82 vseh dov, odstotkov vseh dovoljen. Torej, torej res je, res veliko, 82 oziroma 85 odstotkov brezplačno. In torej mislim, da to ne bo oškodovalo uh, uh, Evropske unije v Durbanu. Liza je spraševal, uh, zakaj. Uh, Kdo, kdo, kdo nas podpira, pri, uh, če imamo zaveznike na področju letalstva? Ja, imamo kar 40 držav. Uh, Avstralija ne nasprotuje, Kanada ne nasprotuje. Ne da bi se spuščala v podrobnosti. Obstajajo seveda določene, določene države, drž, določeni držav, eh, letalski prevozniki, ki temu nasprotujejo. To, da eh, tukaj eh, je, gre za zelo zajetno vprašanje ne smemo uh, dejansko popustiti izsiljevanju, ne smemo popustiti pritiskom, ne smemo spreminjati zakonodaje. Moramo biti zelo jasni, sicer eh, v preteklosti jaz nisem imela te funkcije komisarke, ampak komisija je vedno vedela točno, kaj počenja in države članice prav tako. Ničesar, eh, nič nas ne sme presenečati danes, kaj ti vsi vemo točno, o čem smo se pogovarjali. Me sprašujete tudi, eh, če eh, ne bi nas oškonovalo eh, recimo odločitev, da ne zauzamemo uh, novih zaveze za drugo cilje, ob, ciljno obdobje v Durbanu. Ne, mislim, da ne. Pravzaprav ni velike razlike za Evropo. Imamo naše cilje, to je zapisano v naši zakonodaji, zelo jasno je to, kar bomo počinjali do leta 2020, ampak eh, to je lahko škodljivo za svet. Če bi rekli, dobro, bomo sprejeli drugo ciljno obdobje, uh, ampak potem ničesar ne bi m, mm, storili. Ampak vas opozarjam, to je bila prava igrica takrat eh, spomladi. Nekatere države so se odločale eh, za to, da recimo zapišejo v to drugo ciljno obdobje karkoli in to bi bila velika napaka. Tudi v Durbanu bi to bila velika napaka. Kaj ti, na tak način ne bomo dosegli zmanjšanja emisij CO2 niti za eno dodatno tono. In torej ta podnebna konferenca bo, ne bo uspešna, če nimamo perspektive, da lahko dosežemo nekaj več v primerjavi s tem, kar smo že dosegli. In torej moramo reči, seveda želimo se zavzeti za drugo ciljno obdobje. Veliko let uh, smo potrebovali za to, da ustvarimo ustrezno soglasje za Kyoto 2, ampak to mora biti smiselno za prihodnost. Če uh, bomo dosegli, da nam tudi drugi sledijo. Torej mi seveda to sprejemamo, imamo zakonodajo, ampak moramo ugotoviti, kaj se bo zgodilo v Durbanu dejansko moramo gotoviti, katera je splošna volja, splošno teženje. To je smisel drbana in na tem moramo delati. Ja, odgovorim Florencu, ga ni v dvorani, v redu, potem bom čisto kratka. Mislim, ne, tukaj je spet v dvorani. Eh, sklepi sveta so zelo jasni in sicer glede na to, da Mislim, da vsi veste, uh, eh, zakaj gre v teh razpravah. Glavna strategija pri vsem tem je, kako naj vključimo tudi Kyoto. Seveda govorimo tudi o EAS-u, govorimo uh, tudi o podnebni diplomaciji. Ministri lahko veliko dosežejo. Uh, Ampak seveda želimo vključiti tudi, eh, tudi delovanje. Delovanje tudi službe za zunanje zadeve v pogajanjih in eh, ko uh, se podajam eh, v tujino, potem seveda lahko preverjam, eh, kako eh, delujejo, na, kako delujejo, kako upravljajo res odlično delo. Gospod Zanoni, seveda se ne moram posvečati tej, temu posebnemu primeru. In Seveda, že sem govorila o drugem ciljnem obdobju, vi tudi eh, omenjate, ste omenjali tudi mednarodno pomorsko organizacijo in eh, res je, da to uh, pač uh, spreminja celoten okvir, kajti nove ladje bo treba graditi v skladu z novimi kriteriji, ampak. na tak način ne bomo uh, preprečili naknadnega uh, povečevanja emisij uh, na tem področju. Ko govorimo o trgovanju z emisijami, To je, naj povem, da to so pogovori, ki potekajo tudi z mednarodno pomorsko a, organizacijo in skušamo uresničiti to, kar smo tudi obljubili v parlamentu. A, Gospod Lize je tudi postavil vprašanje v zvezi z, um, z selitvijo, s, m, torej um, izpustov CO2. -ja. Naj povem, da uh, ustrezni direktorat bo pripravil predlog do konca tega leta. Potekajo pomembne razprave v številnih državah članicah. Gospa Satu spraševala me je o trgovanju z emisijami in o pobudah na področju energetske učinkovitosti. Naj povem, da a, najdem ustrezno formulacijo v časovnici, v časovnem načrtu za leto 2050 in sicer kako bomo tudi pobude za energetsko učinkovitost vključevali v vse to. A, In to, eh, te razprave bomo ponovno sprožili za časa danskega predsedovanja, torej ne samo spomladi, ampak tudi naknadno. In seveda vsemu temu se bomo posvetili, posvetili se bomo različnim pobudam v, na bolj celosten način. Potem ste me spraševali o a, eh, kriterijih za uspešnost v Durbanu. Seveda eh, moramo stvari izvajati v skladu s tem, kar je bilo sklenjeno v Cancunu. Seveda se z nami je zelo dolga, ampak moramo zabeležiti konkreten napredek. In sicer predvsem, kar zadeva tudi racionalizacijo zelenega sklada in tudi, kar zadeva časovnico. Torej, vi me sprašujete o časovnici v povezavi z drugim ciljnim obdobjem. Seveda, to je izvedljivo, če bomo imeli ustrezno časovnico, tudi pri kateri bodo sodelovali drugi. Eh, Eh, veliki eh, recimo onesnaževalci oziroma proizvajalci teh emisij. In eh, torej, o čem se pogovarjamo, ko govorimo o državah v usponu, potem tam seveda potrebujemo neko pravno usporedje. Eh, moramo povedati zelo jasno, ne gre za to, da se morajo drugi zavezati k temu, kar se mi zavezujemo. Seveda ne zahtevamo državah v usponu, da stvari zastavijo tako ambiciozno in tako zgode, tako kot eh, stvari uresničujemo v, torej v razvitih državah. Ampak vsakdo se mora mora zavezati uh, v smislu pač doseganja določenih ciljev do leta 2020, recimo, ali nekoliko dlje v prihodne. In vsi morajo zasledovati iste, pra, eh, iste pravne vrednote. Torej, če se Kitajska eh, zaveže za določen cilj in mi za nek drugi, ist, oba cilja morate imeti isto pravno vrednost, isto pravno težo. Torej, to, kar, za kar se zavežemo, bomo morali tudi uresničiti, ampak seveda cilj ne, ne sme biti nujno enak za vse. In eh, to ni način za to, da bi eh, nekako eh, delili svet na različne segmente, ampak to je način, kako si lahko pač dopovemo, da uh, želimo zasledovati iste cilje in želimo staniti, ostati uh, izpod dveh stopin uh, eh, poviševanja tem, splošne temperature. Zelo pomembno je za me, da poudarim, da s tem ne želimo razlikovati in postavljati različnih odgovornosti, ampak v 21. stoletju bi morali kljub različnim ciljem vsi imeti isto eh, težo. In še zadnje vprašanje, kar zadeva delegacijo Evropskega parlamenta, katera je vloga te delegacije. Seveda vem, da je to vprašanje, ki se bo vedno zastavljalo. Ehm, seveda mi je čisto prav, da bo tam prisoten tudi vaš predsednik in eh, ki naj zastopajo 27 eh, držav članic in tako dalje. Seveda vsi si želijo imeti svoje predsednike ali predsedujoče, to je neko dejstvo in torej je, zaradi tega je zelo težko se eh, rešiti formalno to vprašanje. Mm, sicer mislim, da bomo lahko najbolje to rešili tako, da bomo vzpostavili čim boljše usklajevanje in sodelovanje z seveda ustrezno zastopanostjo tudi evropskih poslancev in preko predsednika. In še nekaj. Me sprašujete eh, tudi v zvezi s financami in me sprašujete, če sem prepričana, da bo prišlo še dodatnega priliva. Trenutek je težaven. Eh, ugotovila sem, kateri so zaključki ekofina in eh, dejansko prihaja tudi do ustreznih pritiskov v korist okoljskega sektorja in ti pritiski prinašajo določen uspeh. In ne nazadnje še nekaj besed. Eh, začela se bom sestajati z eh, različnimi državami, afriškimi državami, ranljivimi državami in mm, državami v razvoju. Dejansko te države ugotavljajo, da eh, denar, torej priliv iz Evropske unije se uresničuje, stvari niso popolne, ampak denar prihaja. In torej, seveda, države članice, morajo vse biti dosledne in jaz si bom prizadevala za to, da bodo še vnaprej izpolnjevali svoje obveze. In seveda vse države ne izpolnjujejo 100% svojih obvez, ampak seveda bom skrbela za to, da bom spodbudila vse vlade, da v celoti izpolnjujejo svoje obveze. Hvala lepa. Hvala za vaše odgovore. Foresight. Uh, uh, ah, uh, torej, plin iz krilavcev. Ali sem mnenja, da nam bo plin iz krilavcev pomagal eh, doseči naše ambicije in vprašali ste, ali bo Eh, komisija predlagala investicije v to. Torej, v tej fazi ne. Mi želimo preveriti, ali je vsa naša zakonodaja opremljena za to, da se lotimo tega pridobivanja plinov iz eh, skrilavcev, tudi morebitnih težav, ki so povezane s tem. Torej, vsi generalni direktorati se trenutno s tem ukvarjajo. Ampak mislim, da je treba zagotoviti, da države članice ne investirajo v nekaj, kar bo mogoče um, povzročilo pozneje težave. Torej moramo se truditi predvsem, da zagotovimo izpolnitev teh najpomembnejših menikov. Hvala, gospa komisarka, za uh, vašo predstavitev v zvezi z uh, ukrepi na področju podnebja. Uh, Mislim, da ste dobili občutek, da vas podpiramo eh, in ugotavljamo, da dosegamo korak za korakom. Upam, da vas bomo videli v Štrasburgu, ko bomo razpravljali o resoluciji in tudi v Durbenu. Upam, da bomo zagotovili uspeh eh, konference. Hvala. S tem je za sestanek zaključen. Uh, v 3. A1 je sestavni koordinat.